Good morning. Dobro jutro. Prva točka na dnevnem redu je razprava o poročilu gospoda Arlakija in sicer nova strategija za Afganistan. Povedati vam moram, da bomo imeli 28. Se pravi, če, 28. bomo imeli torej tukaj v Bruslju še eno zasedanje. Gospod Kasulides je glavni poročevalec v Senci za skupino EPP. Danes je zahteval razpravo o tem, vsekakor pa bomo lahko nadaljevali tudi naslednjič. Približno 400 predlogov sprememb imamo, zato ima gospod Arlaki pred sabo zelo težko nalogo poskusil jih bo združiti v več kompromisnih predlogov sprememb. Možnost za razpravo o teh predlogih sprememb pa bo 28. Zato na začetku prosim gospodar Lakija, da odpre razpravo. Beseda je vaša. Uh, hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so prisotni Hvala tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so predstavili predloge sprememb. Na začetku sem bil nekoliko zaskrbljen, ker je bilo toliko predlogov sprememb. Ko sem jih prebral in preučil, pa moram povedati, da sem precej zadovoljen. Velika večina predlogov sprememb namreč izboljša sporočilno vrednost poročila struktura poročila ostaja enaka osnutku in v veliki meri odraža vsebino naših razprav tukaj v tem odboru. Povem lahko, da je za me 70 odstotkov predlogov sprememb v celoti sprejemljivih. Svoje mnenje o njih bom seveda tudi podrobno obrazložil. Preostalih 30 odstotkov se mi zdi manj sprejemljivih, ampak razložil bom, zakaj je to število omejeno. Od 389 mi samo okrog 10 predlogov sprememb ni všeč, to je 3,8 odstotka, seveda lahko o njih še vedno razpravljamo, potrudimo se lahko tudi, da bi te štiri odstotke predlogov sprememb vključili v glavni del poročila. Mislim, da se eno leto dela izplačalo, povedati pa želim tudi, da sprejema mnenje odbora za razvoj. Mnenje je podobno našemu poročilu ne strinjam se le s točko številka 9 v njihovem mnenju. To pa zato, ker tista točka je veljala samo za predzadnje predsedniške volitve, zato je treba točko posodobiti, da bo vključovalo tudi zadnje volitve. Povedati želim tudi, da je to delo namenjeno temu, da bi pripravili strategijo, ne preprost akcijski načrt, ne kot pristop k temu vprašanju. Deležen sem bil tudi kritike strani komisije, da v resnici ne potrebujemo strategije za Afganistan, kajti akcijski program že imamo. Ampak vse skupine v parlamentu so izkazale željo potem, da bi pripravili strategijo in to je bil moj mandat, ki sem ga poskusil tudi izpolniti. V dokumentu boste našli strategijo, ki pa ne bo olepšana, kakor pogosto vidimo v akcijskih načrtih. Strategije imajo včasih 11 ali 12 prednostnih nalog in potem to sploh ni več strategija. Prava strategija mora imeti majhno število jasno opredeljenih prednostnih nalog in seveda te naloge morajo biti prilagojene z možnostim. Zato sem se v svojem poročilu osredotočil samo na štiri glavne točke. Vem, da je v Afganistanu veliko problemov. Glede na to, kako gledate na državo, lahko vidite več ali nekoliko manj problemov. Z našega vidika pa je Afganistan zelo pomemben še posebej zaradi vprašanja mednarodnega terorizma. Zavezniške sile so se odpravile tja, zato da bi se borile proti prisotnosti Al-Kaide v državi. Afganistan je tudi vir 90 odstotkov opija, 90 odstotkov heroina prihaja iz Afganistana in tudi Rusija je velika žrtev afganistanskega opija. Zato tudi Rusijo vključujem v prizadevanja, da bi zmanjšali predelavo opija. Z vidika ljudi v Afganistanu pa glavna prednostna naloga ni terorizem. Prav tako ne gre za pridelovanje opija, ampak glavno vprašanje za ljudi v Afganistanu je revščina. Afganistan je med tremi najrevnejšimi državami na svetu, skupaj z Sierra Leone in še eno afriško državo. Revščina ubije več ljudi kot vojna v Afganistanu. Zato je vse odvisno od tega, kako gledamo na vse skupaj. V Evropskem parlamentu smo del sistema EU, zato se moramo osredotočiti na svoje prednostne naloge. Poskusil sem se potruditi po svojih najboljših močeh, zato da bi upoštevali tudi afganske prednostne naloge, predvsem problem revščine, ki je najpomembnejše vprašanje. Sedaj pa tudi dolgoročno. Odpravljanje revščine bo imelo pomembno vlogo pri iskanju trajnostne rešitve afganistanskega problema. Ne glede na to, sem se v poročilu osredotočal na prednostne naloge Evrope in Evropske unije in v poročilu sem se torej posvetil štirim glavnim točkam. Prvič, vpliv mednarodne pomoči, ki smo jo mednarodni donatorji zaenkrat zagotovili v Afganistanu, to je EU, Japonska in Združene države. Drugi donatorji tudi obstajajo, ampak večina mednarodne pomoči v Afganistan prihaja iz teh treh področji. Potem seveda mirovni proces, nobene strategije, ni mogoče pripraviti, če Evropska unija ne bo imela stališča o mirovnem procesu, ki se dogaja v državi. To je še v zelo začetnih fazah, ampak po konferencah v Londonu in Kabulu smo videli, da je mogoče izpostaviti vprašanja Afganistana. Vojaške rešitve tam ni. Pogajanja z delom talibanov bi se morala začeti kot del mirovnega procesa. Po teh dveh konferencah bomo na pomembnem križišču, kako bomo nadaljevali kot Evropska unija. Tudi usposabljanje afganistanskih policijskih sil je ključnega pomena. Zagotoviti moramo namreč, da se bo pojavil trenutek, ko bodo naše sile lahko zapustile državo moje začetno stališče je, da razmere niso dobre. Mislim, da ne bi bilo odgovorno, če bi se takoj umaknili iz Afganistana. Tam smo že skoraj deset let oziroma smo v desetem letu naših, našega posredovanja tam. Prispevali smo k razmeram, kakršne so, zato ne moremo kaj pre, kar preprosto reči, sedaj pa bomo državo zapustili. Ključen ključna točka je, da državo zapustimo takšno, da bo lahko poskrbela sama zase. Afganistanske sile morajo zagotavljati afganistanskim državljanom minimalne standarde varnosti. To je ena od ključnih točk poročila, zato sem zelo zadovoljen, da so kolegice in kolege podprli to točko z predlogi spremembi. Naslednja točka je seveda nezakonito pridelovanje opija, to je zelo velik problem. Podrobno sem opisal način, kako bi morali nadaljevati z delom. Zelo kritičen sem bil do vseh prizadevanj, ki smo jih videli doslej v Afganistanu v zvezi z problemom opija. Obžalujem dejstvo, da zaenkrat še ni bilo nobenega poskusa, da bi pripravili koherentno strategijo ali načrt za to, da bi izkorenili pridelavo opija v doglednem času. Več let sem v Afganistanu delal na tem vprašanjem, zato sem poskušal svoje izkušnje dati na voljo tudi drugim. Priporočal sem natančne rešitve. Glavna rešitev pa je, da potrebujemo strategijo za izkoreninjenje pridelave opija. Tega, pa zaenkrat še nimamo. To je moja glavna točka in upam, da bodo kolegice in kolegi to podprli v mojem poročilu. Videl sem predloge sprememb, o njih v glavnem sprejemate okvir, ki sem ga predlagal, zato sem zelo zadovoljen s prispevki svojih kolegic in kolegov. Še nekaj besed o predlogih sprememb k poročilu. To je ključno poročilo. Napisano je v običajnem stilu, je pa bolj neposredno. Bliže je jeziku običajnih ljudi in tudi jeziku nacionalnih parlamentov. Občudujem ameriški kongres in ameriški parlament, kako pišejo dokumente. Njihovi dokumenti so zelo jasni in jezik je takšen, da ga razumejo vsi. Nekdo, ki mu tak jezik ni znan, se morda ne bo strinjal z jezikom. Sam pravim, da moramo reči Bobu Bob. Nekateri predlogi sprememb to odražajo. Nekateri predlogi sprememb spreminjajo v beseditev, ki sem jo uporabil na začetku in spreminjajo mojo željo, da bi bilo poročilo zapisano v bolj neposrednem stilu. Poročilo pa je kritičnega pomena zato, ker vključuje strategijo, izhodno strategijo. Razprave po mednarodni skupnosti so o tem, kako lahko najdemo izhodno strategijo iz Afganistana, kako bi lahko rešili svoje vojaško posredovanje tam, kako bi lahko uh, to predali bolj v roke civilistom. Upam, da bodo moji kolegi in kolegice to cenili. Sedaj pa predlogi sprememb. Številni, številni predlogi sprememb so izboljšali vsebino poročila. Naprimer, predlog spremembe v zvezi z afganistanskim pravosodjem. Dejstvo, da ni dovolj, da usposabljamo policijske sile, ampak da moramo usposabljati tudi pravosodne organe v Afganistanu usporedno s policijskimi silami, kajti drugače ne bo nobenega jamstva, da bo načelo pravne države obveljalo, potem ko bodo v roke vzeli stvari afganistanski policisti. To je zelo jasno zapisano v predlogu spremembe in to zelo pozdravljam prav tako nisem podprl predloga, sprememb, predloga spremembe, ki gre predaleč v zvezi s tem. Ne podpiram tega, da bi v Afganistanu vzpostavili mednarodne toživce in sodnike, kakor smo storili v Bosni in drugod. Afganistan ni enak. Kazenski zakonik je drugačen. mnogo bolj druga, mnogo drugačnejši je od kazanskega zakonika v Afganistanu, v Kosovo in v Albaniji. Afganistanski kazanski zakonik je zelo zapleten, vključuje zelo veliko elementov šariatskega prava. Zato ne vidim možnosti, da bi mednarodni sodniki in toživci uporabljali to zakonodajo. To ni praktično. Zanašati se moramo na usposabljanje njihovih sodnikov. Oni morajo podpirati delo policistov in zagotavljati pravico. Vendar, dati jim moramo vso soverenost in avtonomijo, ki jo potrebujejo. Kajti njihov pravosodni sistem je zelo drugačen od našega. Nekatere predloge sprememb sem zavrnil. Ne zato, ker jim nasprotujem, ampak zato, ker se podvajajo ali prekrivajo ali pa so že vključeni v določene dele besedila. Kompromisne predloge sprememb bom predstavil naslednji teden v Strasburu, ko se bom srečal s poročevalci v senci in avtorji predlogov sprememb. Poskusil bom doseči kompromis na vseh področjih, kajti zelo dobro smo sodelovali in mislim, da lahko naše prizadevanje dobro združimo, ne da bi preveč obremenili besedilo. Nekatere predloge sprememb sem zavrnil, ker so preveč omilili besedilo. Celo tako daleč, da se je izgubil pomen. Prosim vas, da cenite moje prizadevanje za to, da bi bil nedvoumen glede na to, da je tema tako pomembna, bo to besedilo prišlo v tisk in v javnost. Vedeti pa moramo, da javnost ne želi brati kratic in žargona. 15 predlogov sprememb je, kakor sem že povedal, ki jih ne morem sprejeti, ker nasprotujejo glavnemu sporočilu poročila. Pripravljen pa sem govoriti z avtorji teh predlogov sprememb in poskusiti pripraviti kompromisne predloge sprememb. To so predloge sprememb, ki poudarjajo tako imenovane pozitivne elemente našega posredovanja v Afganistanu. In zaradi tega se bi v poročilu pojavila preveč olepšana slika, naprimer, da večina velikih mest in da večina provinc v Afganistanu trenutno ni izpostavljena nasilju. Tega ne morem sprejeti ali pa predlog spremembe, ki hvali izvedbo prejšnjih volitev oziroma zadnjih volitev. To je v nasprotju z predlogi sprememb večine drugih kolegov, ki so zelo kritični do zadnjih volitev v Afganistanu. Tudi nekateri predlogi sprememb o pravicah žensk preveč poudarjajo napredek, ki je bil dosežen na tem področju. Sam in moji kolegice in kolegi menimo, da je bilo na tem področju doseženega le malo napredka. To je področje, kjer bi morali še bolj okrepiti svoje prizadevanja in narediti tisto, kar zaenkrat še ni bilo storjeno. Ali pa predlog spremembe, ki zelo neprimerno primerja 76 odstotkov civilnih žrtev strani Talibanov in 24 odstotkov strani NATO-vih sil. To je logično nekoherentno, kajti tako priznamo, da je 24 odstotkov žrtev NATO bilo civilistov na nek način ubitih na enak način, kot to počno talibani. Tega preprosto ne morem sprejeti, zato prosim avtorja oziroma avtorico, da ta predlog spremembe omakne ne moremo na isto raven postaviti mednarodno silo, mednarodne sile, ki uporabljajo ženevske konvencije in upornike. Uporniki ne spoštujejo ženevske konvencije. Če njihove žrtve in naše žrtve postavimo na isto raven, preprosto ni smiselno, čeprav potem zapišemo, da jih oni ubijajo več kot naše sile. Zato prosim avtorja oziroma avtorico, da omakne ta predlog spremembe. Naslednji teden v Strasburu se bomo srečali, kako sem že povedal, do konca tega tedna vam bom pripravil kompromisne predloge sprememb in, kako je povedal predsedujoči, bomo imeli drugo možnost, da razpravljamo o kompromisu za AFED. To bo 28. oktobra, takrat, ko se bo sestal celotni odbor. Zelo veliko možnosti še bomo imeli za to, zato se vam zahvaljujem za vaše potrpljenje. Hvala. No, no, Hvala sedaj pa gospod Kasulides. You, of... Hvala lepa gospod predsedujoči. Prosim vas, da oprostite odsotnost večine kolegic in kolegov skupine EPP, ker so v Madeiri, zato danes ne morejo biti tukaj. Sam pa sem, čeprav moram priznati, da bi bil raje tudi sam na Madeji. Na začetku moram povedati, da se želim zahvaliti gospodu Arlakiju za trdo delo pri pripravi tega poročila. Mislim, da lahko vsi priznamo, da ima gospod Arlaki več izkušenj kot mi v zvezi z Afganistanom. V svojem poročilu je poskusil predstaviti nekaj drugačnega kot običajno, poudaril je določene vidike, ki bi jih morali poudariti že v preteklosti. Naprimer, ko je danes govoril o. Ko je govoril o tem, da bi dali na enako raven vprašanje mednarodnega terorizma in narkotikov, to je zame zelo pomembna predpostavka. In mislim, da bi to morali povdariti že dolgo časa nazaj. Tudi ko je opozarjal na revščino, mislim, da je imel prav. Revščino je nekaj, proti čemu se moramo boriti, kajti tudi to je povezano z pridelavo maka v državi. Zahvaliti pa se mu želim tudi za njegovo pripravljenost, zato da bi našli skupna stališča v kompromisnih predlogih sprememb, zato da bo to pomembno poročilo deležno kar največje podpore. V skupini EPP je za pripravo poročila ključnega pomena naslednje. Trenutna strategija za boj proti upornikom, kakor je bila pripravljena lani, ko je vodstvo prevzel general McChrystal ta strategija priznava številne napake iz preteklosti, ki so omenjene v poročilu. In te napake so predmet več predlogov sprememb. Ta strategija za boj proti opornikom pripravlja tako afganistansko vojsko kot afganistanske policijske sile za to, da bi do leta 2013 prevzeli državo v svoje roke Zavezniške sile pa bi lahko pripravile urnik, da se umaknejo do julija 2011. Strategija je namenjena temu, da bi se borili proti upornikom, ob enem pa bi eno za drugo počistili tudi posamezna območja. Podprli bi lokalno prebivalstvo in zagotovili civilno vključenost pri rekonstrukciji države, zato da bi koristili državljanom. Uspeh, in tukaj se strinjam, uspeh strategije bi bil ta, da bi v prihodnosti imeli državo, ki ne bi več mogla postati varno zatočišče mednarodnih teroristov. Država se ne bi smela več vrniti v težave, v katerih je bila v preteklosti. Nekateri predlogi spremenb pišejo, da je Al-Kaida že skoraj izkoreninjena in zato bi morale zavezniške sile državo zapustiti. To ni res, to ni cilj. Cilj je ta, da se sile Al-Kaide ne vrnejo več v državo. Nova strategija za boj proti upornikom, ki jo podpira Evropska unija skupaj z akcijskim načrtom, priznava, kakor sem povedal, napake prejšnje strategije priznava tudi. Da dokler ne bo možnosti, da bi ta strategija delovala, prav tako ni mogoče predvideti konca. Zavezniške in afganistanske sile ne bodo mogle zmagati samo z vojaškim posredovanjem. Talibani pa ne bodo mogli premagati zavezniških sil samo na vojaškem področju. Napake, so, na katere ta strategija opozarja, so naprimer prejšnje taktike, da bi se posvetili samo boju proti terorizmu, da bi odkrili teroriste, se proti njim borili, potem pa se vrnili nazaj v varno zatočišče štabov. To je bila napaka. Boj proti terorizmom ni ena, enostavna naloga. Niso vključevali Afganistancov, niso upoštevati kolateralne škode, ki nastane s tem, ko življenje izgubljajo državljani. Zelo pogosta uporaba nevojaškega osebja za vojaška posredovanja, spregled vprašanja pridelave opija, spregled vprašanja nepismenosti, čeprav je bilo veliko sredstev porabljenih za infrastrukturo. Po drugi strani pa poročilo ne sme podcenjevati dosežkov, čeprav je treba reči, da je celoten rezultat razočaranje. Torej, poročilo izpostavlja vse te napake iz preteklosti, če pa bi lahko združili trenutno strategijo za boj proti upornikom zavezniških sil s kritiko, ki je v poročilu, potem je ta kritika poštena in mislim, da je tudi upravičena. Srečal sem se z gospodom Arlakijem in, kolikor razumem, bo v kompromisnem predlogu spremembe upošteval to zelo pomembno povezavo. Ampak, z ničem pa se ne strinjam in to želim omeniti. Morda ima komisija prav. Ne govorimo o novej strategiji strategija že obstaja, strategija za boj proti upornikom. Dati jim moramo nekaj časa. In drugič, ne moremo govoriti o strategiji EU, ki bi bila ločena od strategije drugih zavezniških sil V Afganistanu nismo sami, zato ne moremo posredovati sami. Namesto besede strategija bi lahko uporabili besedo politika ali pristop, tako bi vprašanje rešili. Kar zadeva politični pristop oziroma politični proces. Končna faza političnega procesa je prav gotovo politična, ampak strategiji bi morali dati čas za to, da začne delovati, če bi se začeli obsežno pogajati sedaj, bi talibani bili v prednosti. Trenutno pa pogajanja ne morejo potekati v mirnem ozračju. Mislimo, da uporabo brezpilotnih letal ne bi smeli opustiti. Nekateri stiki že potekajo med predsednikom Karzajem in talibani, ampak javne navedbe Mula Omarja kažejo na to, da Oni menijo, da bodo kmalo prevladali na vojaškem področju. Zato moramo biti pozorni na to, da vse sile, ki so vključene v konflikt, morajo sodelovati na pogajanjih, kadarkoli se ta izvajajo. Nikoli ne smemo zanemariti določenih zaveznikov severnega zavezništva in ne smemo narediti napake, da bi menili, da so ta pogajanja med predsednikom Karzajem in talibani nekaj, kar je intrapaštunska zadeva. Pri spodbujanju pogajanj med lokalnimi in regionalnimi upravami in lokalnimi oporniki, ki se znajdejo na napačni strani ne zaradi ideologije in terorizma, ampak zaradi revščine in drugih okoliščin. Tukaj mislim, da je gospod Arlaki prevzel inovativen pristop, namreč določene dejstva moramo sprejeti. Ameriški kongres je poročal o tem, koliko sredstev se zagotavlja zasebnim pogodbenim družbam. Denar, ki se zgublja v dobavni verigi in denar, ki ga dobijo gospodari vojne ter uporniki v obliki denarja, ki ga morajo drugi plačevati za zaščito. Na to je treba opozoriti. To so prava stališča, ki ste jih zauzeli v poročilu. Povedati pa želim, da moramo spremeniti vsako implicitno stališče, ki oprosti vladi gospoda Karzaja korupcijo tudi kar zadeva neposredno pomoč Karzajevi vladi, moramo omeniti. Moramo jo okrepiti, ampak oni morajo prevzeti odgovornost za to, za to da potrdijo, komu bo pomoč dana, vendar pomoč se mora še naprej zagotavljati preko donatorjev in mednarodnih organizacij in sicer neposredno za lokalne projekte kajti zaenkrat še nišče ni uspel pri tem, da bi vzpostavil Afganistan z centralno vlado. Afganistan je vedno bil država, kjer so vladali klani in regije in mislim, da nam tudi sedaj ne bo uspelo. Kar zadeva narkotike in mamila, čestitati želim gospoda Arlakiju za to, da je povdaril to vprašanje. Vsako leto V odbor AFET prihajajo predstavniki sveta in komisije in vsako leto sem zastavljal enako vprašanje. Kako to, da so naše vojske v državi in Afganistan ostaja glavni vir opija in tako zastruplja mlade v Evropi in drugod po svetu. Po drugi strani pa ta trgovina financira upornike. V prvih letih vojno proti terorizmu ni upoštevala problema narkotikov. To je napaka, ki smo jo sedaj priznali in gospodar Lakija pozivam, da potegne to povezavo. Želim še povedati nekaj iz osebnega vidika, ne bom pa pri tem ustrajal. Sem proti temu, da bi pridelavo popija zavirali z zračnimi silami oziroma skropljenjem herbicidov. Nekateri kmetje sicer ne želijo sprijeti pridelavo drugih rastlin, ne glede na to, da si policija za to prizadeva. Povedati moramo, ali bomo metodo s herbicidi obsodili ali ne, kar zadeva policijsko usabljanje. Poročevalec je zaradi prostorskih omejitev govoril samo o afganistanski policiji, ne pa o afganistanskih silah. Kar zadeva afganistansko vojsko, mislim, da smo dosegli veliko napredka. Oni sedaj uspešno sodelujejo v skupnih operacijah z zavezniškimi silami. Vojska bo prevzela polno odgovornost v državi do leta 2013. Gospod Alaki ima seveda pravico, da se ne ukvarja s to temo in spoštujem njegovo izbiro. Nekatere predloge sprememb poskušajo opozoriti na to temo. Nekaj predlogov sprememb pa ne more rešiti neravnovesja med policijo in vojsko. Kar zadeva usposabljanje policistov, moram povedati, da vojska ni sposobna usposabljati policistov. Zato NATO-va vojska ne more biti odgovorna za usposabljanje policistov. Zasebna podjetja se, so se izkazala za nezadostna. Še posebej bi morali prekiniti uporabo zasebnih podjetij pri tem. Ne takoj, ampak čim prej. Potem, ko bo usposobljenih prvih tisoč policistov, zasebnih družb morda ne bomo več potrebovali. Kar zadeva za poslovanje. Tukaj mora biti pogoj, da us, usposobimo samo tiste, ki so pismeni, ampak to morda ni realistični pogoj. Nekateri preprosto niso pisen, pismeni, zato morajo tudi uradniki v vojski biti pismeni. Ali lahko najdemo toliko pismenih ljudi v Afganistanu? Morda bi bilo bolje, da bi prednost dali tistim, ki so pismeni. Potem bi lahko preučili možnost, kako je to mogoče izvajati v praksi. Kar pa zadeva komentarje gospoda Arlakije, mislim, da sem jih zajel v svojem prispevku, zabeležil pa sem si tudi njegovih pet komentarjev v zvezi z določenimi predlogi sprememb, ki jih ni mogoče sprejeti ali bi jih lahko sprejel le stržka. Z nekaterimi se strinjam, z drugimi pa lahko najdemo drugačen način, da jih rešimo. Čeprav je res, da ima on prav, upam, da bomo lahko naslednji teden dobro delali, zato da bi našli skupno stališče, tako da bo ta, to poročilo deležno kar najširše možne podpore. Hvala. Hvala lepa. Glede, do 10.30 moramo zaključiti to točko kajti potem pride sem eh, pakistanski zonalni minister. Gospod Neuser, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa kot eh, poročevalec v senci skupine socialistov in demokratov. Bi se želel prisrčno zahvaliti gospodu Arlakiju. In to ni zgolj neka uljudnost. To ima opraviti z visoko stopnjo strokovnosti, s katero je gospod Arlaki pripravil poročilo. Naša politična skupina je uspela prepričati tudi za številnimi predlogi sprememb, tako da se je pridružil našim eh, argumentom, našim kompromisom. Prav tako pa smo mi bili pripravljeni poslušati njegovo dobro argumentacijo. Tiste majhne razlike, ki še obstajajo, je tudi možno še premostiti. Bil sem tudi poročevalec v odboru za razvojno sodelovanje in uh, mislim, da so bili vsi predloge sprememb iz tega odbora dobro vključeni v njegovo poročilo en predlog spremembe treba zgolj še posodobiti. Vprašanje, če sedaj želimo novo strategijo ali novo politiko za Afganistan, to ne igra bistvene vloge. Jasno je, da pri tem poročilu ne gre za akcijski načrt, ampak za veliko več. Z splošno usmeritvijo poročila smo zadovoljni, saj kritično obravnava razmere v Afganistanu, eh, razmerne prikazuje skozi rožnata očala gre za uravnoteženo poročilo. Prav tako pa se upošteva tudi pozitivne rezultate brez, in to brez nepotrebnih olepšav. Eh, dobro je, da poročilo ni usmerjeno v preteklost, da ni polno očitkov, ampak da je usmerjeno v prihodnost in da lahko Zaradi tega vodimo tudi v prihodnost usmerjeno razpravo. Pomembno je tudi to, da je poročilo usmerjeno v Evropsko unijo, da govori o nalogah Evropske unije, Evropskega parlamenta. V Evropskem parlamentu imamo določeno odgovornost in uh, naj povem, da mi nismo parlamentarna skupščina NATO. Vseeno moramo realistično ocenjevati to, kar počne NATO v Afganistanu, kajti NATO je tisti, ki igra odločilno vlogo v Afganistanu. Menim, da je poročilo realistična ocena, zlasti pa je usmerjeno v civilni eh, vidik in pa v politični vidik. To je pomembno, zato ker po umiku sil iz uh, Afganistana po letu 2014 bomo potrebovali takšno strategijo. V, v ospredju je boj proti revščini, ki je potekal v Afganistanu že pred letom 2001 in ta boj je potrebno sedaj še bolj učinkovito voditi, še zlasti pa po letu 2014. Zato povdarjam eh, vlogo nevladnih organizacij, ki imajo dolgoletne izkušnje v Afganistanu in eh, njim moramo vedno omogočiti, da opravljajo svoje delo. Delavci, ki delajo za nevladne organizacije, so ravno tako ogroženi kot pa sile, ki, za nas, eh, ki za nas delujejo v imenu Evropske unije v Afganistanu. Prav tako je potrebno posvetiti pozornost eh, vlogi žensk in eh, lahko povemo, da so se tukaj razmere sicer izboljšale, pogosto pa stvari še niso tako pozitivne, kot se pri nas prikazuje. Istočasno je potrebno pomagati izgraditi civilno družbo tudi v luči strategije. Lokalne organe je potrebno okrepiti in eh, to nam lahko uspe samo, če bomo istočasno spodbujali tudi vzpostavitev pravne države v Afganistanu. Predpogoj za to je, da potrebujemo boljše usposabljanje policije, tako da bo vse skupaj potekalo usporedno. Še zadnja točka, nekaj o postopku sprave, ki bi naj vključeval tudi talibane. Mislim, da moramo tukaj obrati raznolik pristop. Gre za deset različnih skupin eh, talibanov, od talibanov, ki so popolnoma izgubljeni, ki, eh, na katere ne moramo računati za sodelovanje, pa do skupin talibanov, eh, ki vsebujejo ljudi, ki so zaradi socioekonomskih razlogov pristali pri Talibanu, torej pod neke vrste prisilo. Eh, na te ljudi se je potrebno osredotočiti. Če naj bi potekal proces sprave v Afganistanu, je ta možen samo, če bo vključeval tudi Talibane. Eh, V zaključku bi želel povedati, da sem hvaležen za to dobro poročilo, odraža tudi naše želje in upe in upam, da bomo tudi v prihajajočih tednih v oktobru nadaljevali dobro sodelovanje, tako da bomo v parlamentu dosegli široko podporo za to poročilo. Lepa, eh, Hvala, tudi sam bom govoril nemško. zahvaljujem se poročevalcem eh, oziroma eh, opravičiti bi želel naše poročevalce v Sence in pa tiste poslance, ki so na študijskih dnevih. Podpiramo poročilo in se zahvaljujemo poročevalcu za njegov angažma, za njegov poizkus, da bi ponovno zastavil evropsko politiko napram Afganistanu. Eh, tako v luči varnostnih razmer v Afganistanu, pa tudi kar se tiče socioekonomskega razvoja te države. V razpravi je že bilo povdarjeno naslednje. Po našem mnenju poročilo, se poročilo dobro ukvarja z vprašanjem, kako konflikt v Afganistanu dojemajo države v Evropski uniji in uh, kako se lahko na osnovi tega vzpostavi novo politiko 27 držav članic Evropske unije za Afganistan. Eh, vemo, da vojaška, vojaško posredovanje, sodelovanje vojaških sil iz NATO ali pa iz Evropske unije se nekako zavrača in uh, zato moramo razmisliti o tem, kako združiti strategijo posameznih vlad Evropske unije in pa eh, kako kljub eh, nekaterim pomislekom zagotoviti varnostne razmere v Afganistanu oziroma izboljšati varnostne razmere v Afganistanu. Strinjam se tudi z oceno poročevalca, da vojaška rešitev v Afganistanu ni možna. In potem se postavlja vprašanje, kako naj Evropska unija prispeva k temu, da se ukrepi civilna družba, da se najde neko nevojaško rešitev teh zelo zapletenih in globoko zakoreninjenih problemov v Afganistanu. Strinjam se s tem, da je potrebno razmisliti o novi izgradnji lokalnih in pa državnih organov, tudi pravosodja v okviru odbora Inte sem se, Inte sem se pogovarjal tudi z indijskimi kolegi, ki so povedali, da bodo poslali pravnike v Afganistan, tako da bi tam razpravljali o vprašanju prava, konkurenčnega prava in pa drugih vidikov prava, ki bi naj dali zagon tudi razvoju gospodarstva v tej eh, državi. Tudi v tej smeri bi morali razmisliti v okviru pogajanj, če je potrebno eh, tukaj narediti več. Kar se tiče razmer žensk v Afganistanu, ehm, se strinjam s tistimi, ki so rekli, da se te razmere še niso posebno izboljšale. Obstajajo poročila o primerih, ki kažejo na to, da Eh, ženske še vedno eh, tukaj niso obravnavane tako, kot bi si mi želeli. Moramo razmisliti o tem, eh, kako um, kje se osredotočiti zato, da spodbudimo gospodarstvo, eh, tudi ko gre za področja energetike, tudi ko gre za izboljšanje življenskih eh, razmer prebivalstva v Afganistanu. Skratka, potrebno je razmisliti, kako spodbuditi sociogospodarski razvoj v Afganistanu. Ne bom eh, predolg. Um, Financial Times Nemčije je ocenila, eh, torej ta časopis je ocenil tudi nedavne volitve v Afganistanu uh, in časopis je ocenil, da je proces eh, nekako v nazadovanju, poleg varnostnih uh, pomislekov pri volitvah, obstajajo tudi drugi problemi, torej razno razna ponarajevenja volilnih rezultatov in zato je potrebno podariti, da potrebujemo tudi nov politični pristop, nov, eh, novo strategijo v Afganistanu, poleg tega pa tudi eh, iskreno prizadevanje Evropske unije na nevojaški način, k temu spada tudi umik vojaških sil. Eh, samo na ta način bomo lahko spodbudili razvoj civilne družbe eh, in pa gospodarski razvoj v Afganistanu. Sedaj pa gospod Kopa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta sinharitirija mu, što si nadal fuarlaki, je ti nek tesitu. Sim... Najprej bi se rad zahvalil gospodu Arlakiju za poročilo. Načeloma se strinjam z njegovim pristopom in pa tudi, da je treba reči babu bab. -bab. stvari treba razložiti tako, da jih bodo državljani razumeli. V Afganistanu smo že devet let in postalo jasno, da rešitev ne more biti vojaška. Sredstva, ki se porabijo za vojaško opremo, bi lahko porazdelili nekam drugam, naprimer v boj proti revščini v državi. To je poročilo jasno razvidno. Prav tako je treba pokazati, da smo tudi mi odgovorni za trenutne razmere. Zato ne smemo Afganistana prepustiti njegovi usodi. Iz Afganistana se je potrebno umakniti usklajeno, postopno. Prav tako je treba poskrbeti za to, da bomo dejansko pomagali Afganistanu. Tukaj so potem predlogi sprememb, še posebno 32 in 33. To je velika priložnost, da govorimo o tej politični rešitvi, ki jo tukaj želimo zasnovati. potrebno je opredeliti neke specifične ukrepe, ne pa da samo dajemo neke visoko leteče izjave od pravi revščine v Afganistanu. Vsi, ki želijo kompromis v Afganistanu, vse te je treba vključiti v iskanje tega kompromisa. Prav tako mislim, da je potrebno poskrbeti za decentralizacijo. Prav tako moramo vključiti v rešitve civilno družbo, vse tiste sile, ki smo jih zaenkrat eh, izključili, moramo vključiti v sodelovanje, naprimer različne skupine paštuno. Nekateri so pomemben del upornikov trenutno. Mislim, da je paštune treba nujno vključiti v politično reševanje vprašanja. Prav tako je treba poskrbeti za odgovornost, kajti to je tudi najboljša pot tega, kako se borimo proti korupciji. In korupcija gotovo obstaja v trenutni državni strukturi, to vsi priznavamo. Prav tako treba pogledati tudi širšo regijo in razmere v širši regiji ter ugotoviti, kako zagotoviti čim boljše regionalno sodelovanje z gospodom Nozerjem, poročevalcem v senci naše skupine. Predlagam, da si pogledamo tudi to, kako bi čim bolje upravljali mejo kako je pomagali Afganistanu in Pakistanu ter drugim državam. Tukaj mislim naprimer na poplave, ki smo jih eh, videli v Pakistanu. Nekatere regije so bile zelo prizadete, veliko je beguncov, tem je treba pomagati, prav tako pa je treba ugotoviti, kako mm, upravljati širše politične in strateške posledice teh poplav. Splošno se strinjam s tistimi predlogi sprememb, ki izražajo razočaranje nad zadnjimi volitvami v državi. Nekateri so pa želeli poželiti grenko pilulo v redu, ampak meni se je zdelo, da je dejansko prišlo do hude goljufije, do prevare in tega mi kot parlament ne moramo sprejeti. Hvala lepa sedaj pa gospod Svoboda. Äh, Hvala. To poročilo se mi zdi resnična inovacija in zdi se mi zelo pogumno poročilo. Postavlja se neke nove akcente, ne glede na to, ali je to nova strategija ali nadaljni razvoj strategije. Eh, tudi ni važno, ali gre tukaj za strategijo NATO ali Evropske unije. No, če gre za NATO, je to že nova strategija. Razmisliti moramo o tem, da se šele devet let potem, ko se je začelo posedovanje v Afganistanu v NATO, razmišlja, kaj sploh storiti. Če primerjamo posredovanja v Iraku, v Afganistanu, lahko ugotovimo, da so ta posredovanja zrušila mnenje, da v neki državi vojaško posreduješ, odstraniš vlado in potem po neki po nekem določenem času ponovno vzpostaviš red in mir v tej državi. Uh, sedaj moramo razmisliti o tem, da nobeno vojaško posedovanje ne pomaga, če ne bomo že v začetku vedeli, kaj želimo sploh doseči. Besede Busha, Mission Accomplished so se izkazale za uh, zlagane tako za Irak, kakor tudi za Afganistan. najbolj kočljiv problem je vprašanje pogajanj oziroma pogovorov z, talban, z talibani. Ne sme biti tako, da se po 11-12 eh, letih sedaj umaknemo in da, ponovno, da se na to ponovno vzpostavijo razmere, kakršne so prej vladele v Afganistanu. Z predlogom sprememb sem skušal povedati, s katerimi talibani se želimo pogovarjati. Obstajajo takšni talibani, ki želijo ponovno spostaviti moč, ki so jo prej imeli, eh, ki želijo biti nekakšen gostitelj za teroriste in tem moramo preprečiti takšna dejanja. To je bil v bistvu vzrok za samo posredovanje. Eh, potem eh, so se naše želje še pomnožile. Seveda si želimo, da ženske ne bi potrebovali nositi eh, burko, da bi bili dečki in pa deklice pri vzgoji enako obravnavani, ampak ostalo se vprašanje, kako lahko to dosežemo. Ugotovili smo, da moramo biti skromni in da potrebujemo drugačne inštrumente, kakor smo mislili ob začetku preostane nam samo, da se pogovarjamo samo z tistimi talibani, s katerimi je možno sodelovati. Eh, s tem vprašanjem se ukvarja tudi predsednik Karzaj. Torej, pogovarjati se lahko, sam, pogovarjamo se lahko samo s tistimi talibani, ki so pripravljeni spoštovati osnovna načela enakopravnosti, demokracije, eh, torej tudi v primeru, če bodo udeleženi v vladi. Seveda tukaj ne govorim o enaki demokraciji in pa enakosti med spolji, kakor jo poznamo pri nas, ampak govorim samo o nekih minimalnih standardih, ki jih je potrebno zagotoviti. Sicer ne bi kaj dosti dogajal k temu, kar so povedali kolegi. Eh, menim, da mora biti nauk, da ne sme biti vojaškega presredovanja brez tudi eh, civilne strategije, eh, ki je tukaj v ozadju, da je potrebno vojaške akcije preprečiti, kjerkoli je to možno in da se moramo osredotočiti zlasti na to, da potegnemo ustrezne nauke iz Afganistana in pa iz Iraka in da postane jasno, da potrebujemo strategijo za prihodnost, preden začnemo kakršnokoli vojaško posredovanje. Mislim, da je to poročilo del pomembnih naukov, ki smo se ga naučili v Afganistanu. Uh, Eh, ne moremo reči, da ne bo nikoli več vojaškega posredovanja, ampak lahko rečemo, da ne sme biti več vojaških posredovanj brez tudi eh, strategij za civilni razvoj in to prilagojenim posameznim eh, državam. Že Afganistan in pa Irak se med seboj močno razlikujeta in v vsaki državi, kjer posredujemo je potrebno upoštevati tudi specifičnosti, posebnosti te države. Nasplošno gledano mislim, da je poročilo zelo dobro in da je lahko osnova za naš razmislek o tem, kako bi v prihodnosti postopali v podobnih primerjih. Gospod Talar, prosim, gledajte na uro. Smo še 15-20 minut, nam ostane. Prosim. Not to be Fidel Castro. Uh... Hvala bo poskušal ne biti Fidel Castro. Že povedali stvari, s katerimi se močno strinjam, kar mi omogoča, da na kratko povem eh, svoje stališče. Sveda bi se rad pridružil eh, pohvalam predlagatelja poročila gospoda Arlakja, ki je upravil ogromno delo. Je pa pomembno, kot so že nekateri kolegi upozorili, da zaradi posameznih dreves ne izgubimo gozda, pogleda na gost, ptiče perspektive. Eh, katero je strateško vprašanje v tej državi. Pripričan sem, da je strateško vprašanje, kako pomagati političnemu procesu v Afganistanu, ki bo šele omogočil konec vojaške intervencije v Afganistanu, podarjam vojaškega dela intervencije. Ključno je to, kako organizirati ta dober politični proces. Mi imamo sedaj centralizirano demokracijo v Afganistanu, imamo piramidalno strukturo s krzajem na čelu, kot je kolega poročevalec iz EPP povedal, to nikakor ni tradicija Afganistana. Od 1830 do danes temu nikoli ni bilo tako, to nikoli ni učinkovalo. Afganistanu so dosti bližje tipi, kot je decentralizirana demokracija ali celo mešana suverenost med različnimi nivoji v državi. Mešana suverenost v pobiranju davkov, v eh, vojaških pristojnostih in tako naprej. Ampak da ne grem preveč v, v podrobnosti. Eh, podpiram predvsem tiste dele resolucije, kjer smo odločeni več investirati v ta politični proces, v proces afganistanske narodne sprave. Naši cilji tu se pa zredno strinjam s poročevalcem in ostalimi, so pa zelo preprosti. Potrebujemo afganistansko zavezo v tem političnem procesu o izgonu Al-Kaide iz države. Tu ni popuščanja. Drugič, o resnem spopadu s pridelovanjem maka in tretjič, eh, minimum človekovih pravic mora biti zagotovljen po deklaraciji Združenih narodov in tako naprej. In eh, predlagam, da se tudi v končnem piljenju resolucije čim bolj osredotočimo na ta politični proces, ki naj pripelje Afganistan na novo pot. Hvala. Thank you very much. Now, uh, Mrs. Uh, Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Penjeski. Bom govorila bolgarsko, če dovolite. Uh, Rada bi čestitela poročevalcu Alakiju za njegovo analizo. To je zelo neposredna analiza. Res je potrebno je analizirati razmere tako, da bomo lahko predlagali nov drugačen pristop. Zaenkrat je bil pristop precej splošno usmerjen. Sedaj pa se moramo sredotočiti na podrobnosti. Treba gotoviti, kaj smo storili narobe. Res je, kot pravi poročevalec, treba se osredotočiti na varnost, pravosodje, na človeka pravice in na boj proti predelovanju opija. Prav tako mislim, da je treba poskrbeti za to, da bodo tudi ljudje čim bolj vključeni v vzpostavljanje miru. prihajam iz države, ki sicer ni imela tako hudih težav, ampak smo pa imeli težave, ko je država praktično razpadala. Zato vem, kako pomembno je, da gradimo institucije, da podpiramo izobraževanje in da ustvarjamo delovna mesta z malimi in srednjo velikimi podjetjimi, tako da dejansko ljudje se vključijo v ta proces gradnja države, tako da ljudje začnejo delati in tako da niso več revni. Tako poskrbijo za to, da niso več odvisni od podpore mednarodne skupnosti. Prav tako se moramo osredotočiti na tiste voditelje, ki so pripravljeni prispevati gradnji miru. In pa na voditelje, ki nam lahko pomagajo pri v boju proti talibanom. To je edina možnost tega, kako doseči pravi mir, pravi mirovni proces. Mislim, da je to poročilo dobra pot k novemu pristopu, zato lahko samo čestitam poročvalcu. Paul Turner, komisija DG Relax. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo na kratko, v teh nekaj minutah komisija podpira to poročilo, se je zelo odkrito, to je odlična analiza teh težav. Smo pa bili in smo še vedno nekoliko previdni glede naslednjega. Ne želim se zaplesti v semantično debato, ali je to strategija ali pa nov pristop. Mislim, da ima Afganistan še sedaj zadosti strategij ima nacionalno strategijo za boj proti revščini, razvojno strategijo, to so podpisali donatori, potem um, ISAF um, skrbi za varnostno strategijo, prav tako imamo tudi druge strategije. Na konferenci v Kabulu, naprimer, afganistanska vlada sama predstavlja to, kako naj bi delovali v državi donatori. Skratka, pilimo to arhitekturo, sodelovanje med donatorji in pa Afganistanci. Želimo, da Afganistanci prevzamejo odgovorno vlogo in pa da čim bolj uveljavimo strategije, ki že delujejo. Je pa še toliko bolj pomembno to, da dejansko preverimo, o kakšnih vsotah denarja govorimo, ko govorimo sedaj o tej novi strategiji EU. Evropska komisija naj bi 200 milijonov evrov na leto namenila za to strategijo. To je um, petkrat manj, kot daje za to Japonska. Če skupaj združiš celoten proračun komisije in držav članic, potem to pride približno slaba milijarda. To je še vedno manj kot Japonska in pa trikrat manj kot ZDA. Če govorimo o novih strategijah, potem se treba spomniti naslednje. Koliko sredstev bomo sploh namenili za takšne strategije, za takšne nove pristope? komisija naprimer želi, da države članice podprejo njen proračun. Prav tako pa je tukaj še dvostranska pomoč samih držav članic in parlament um, nima nobenega vpliva na to, za razliko od komi proračuna pri komisiji. In to moramo vedeti tudi, ko govorimo o teh novih strategijah, o novih pristopih. Pa še tole bi omenil. Saj ne nasprotujemo nekaterim zamislim, ki so tukaj omenjene, ampak vseeno mislim, da moramo natančno ugotoviti, kaj mednarodna skupnost v Afganistanu že počne, na kakšnih območjih, še posebno v zadnjih šestih mesecih. Ne gre samo za varnostni vidik, gre tudi za eh, upravljanje, razvoj. Sedaj mednarodna skupnost želi, da Afganistanci vodijo to igro. Ne gre samo za to, da se mi želimo vojaško umakniti to smo ugotovili na lizbonskih um, sestankih in pa na sestankih NATO. Želimo se malce umakniti tudi pri naši pomoči, ampak to je težko v bistvu. Zato bi nekoliko prokritiziral poročilo. V poročilu nismo opredelili tega, kaj se že počenja na terenu in kar se v zadnjem letu nekako utrjujemo. No, se pa še vedno popolnoma strinjamo z analizo v zvezi z ženskih pravic, potem kršenja človekov pravic na splošno, kar se gotovo v Afganistanu dogaja. Prav tako pa je problem tudi to, da je mednarodna skupnost v položaju, ko ne more dejansko um, zelo odločno zagovarjati teh ciljev. To je predvsej problematično. Potem pa še tole, kar kaže, kakšne probleme imamo. sedaj ne bi se sredotočili na tamkajšno vlado. Nekdo je rekel, da je potrebno um, uh, ugotoviti to, da je Afganistan vedno bil decentralizirana država. To je res. Ampak vseeno pa že imamo pred seboj načrte, s katerimi želimo usposobiti afganistanske uradnike na lokalni in državni ravni. Ampak uh, tukaj uh, moramo sodelovati z. Uh, Eh, neodvisnimi akteri v lokalnih vladah z afganistanskimi akteri. Kaj ti mi, naprimer, težko rečemo, gledajte, sem bomo dali evropske um, um, ljudi, ki usposabljajo v različne dele države, če ni drugih akterov. Gledajte, tukaj že sodelujemo pri lokalnih vladah, policistih, pri predelovanju opija in boju proti tem vrstam. Ampak težko gotoviti, ki bo nova dodana vrednost nove evropske strategije. Sploh, če upoštevamo, koliko sredstev namenjamo za Afganistan, upravljamo z drugimi državami, z drugimi institucijami. Prav tako treba upoštevati tudi to, da je tukaj že kar velika struktura različnih donatorjev, um, ki so se že dogovorili tudi za sodelovanje z Afganistanci sami. Tukaj je ISAF, prav tako pa tudi Afganistanska nacionalna razvojna strategija, potem strategija za usposabljanje policistov, potem nacionalna strategija za pravosodje. To so različne strategije, ki že obstajajo na terenu. Treba se odločiti, kako bomo vse skupaj to um, upravljali. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa še Arlaki za konec. Um, just a, a few notes. Hvala lepa. Najprej nekaj pripomb, eh, pripombe gospoda Kastolidesa, komisije in pa drugih. Pristop, strategija, to je bolj sematična razprava. Tukaj to piše nova strategija za Afganistan, nekje piše potem pristopna je pa strategija v nekaterih predlogih sprememb. To pravzaprav sploh ni tako zelo pomembno. Naslova pač ne moremo spreminjati nekateri pravijo, prej to komisijo ni rad. Tukaj potrebujemo um, obravnavo konference predsednikov, ampak mislim, da to sploh ni tako pomembna razprava. Ne smemo se preveč ukvarjati s tem. Se pa strinjam. Glede filozofije. Že prej sem to počel pri generalu Makristelu, potem sem odšel v Afganistan, In moram reči, da sem bil kar nekoliko presenečen. Z 90 odstotki tistega, kar sem govoril, so se strinjali. Kajti strategija Makristela za boj proti upornikom je zelo pameten pristop, kako bi z obveščevalnimi sredstvi upoštevali vse probleme v Afganistanu. Vse te stvari so poskušali upoštevati. Glavni problem so bili najprej ljudje. Najprej so želeli ugotoviti, zakaj jih ljudje več ne podpirajo. In ugotovili smo, kritike, ki letijo na nas, torej to, kako se vodijo operacije na terenu, so razlog za to, da nas ljudje ne podpirajo več, zaradi civilnih žrtev. In general Kristel je rekel, naš cilj je, da ne bo nič, prav nič civilnih žrtev. In slišal sem ga, ko je vsem tem ljudem dejal, To mora biti filozofija delovanja na terenu v Afganistanu. Nič žrtev med civilisti. Zato sem hvaležen, da ste to eh, dali v poročilo, zato lahko tudi spremem vaš predlog spremembe s tem v zvezi. Potem pa še glede tega, kar je povedala komisija. V poročilu ne govorimo o tem, da bi EU namenila več sredstev, niti evra več. EU in države članice že sedaj namenijo za dosti sredstev. Ne potrebujemo več sredstev. Ne. Treba je čim bolj racionalizirati način porabe teh sredstev. Glede, 80 odstotkov teh sredstev sploh ne pride do Afganistancev samih. To pa je problem in to je treba resno imati. 12 odstotkov, naprimer um, gre za svetovanje vsega skupaj od 300 milijonov. 20 odstotkov 300 milijonov za svetovanje, to je preveč. 5 do 6 odstotkov ne bi uradno šlo za varnost, to je preveč. Potem so tudi nekateri dodatni stroški, overhead stroški, preveliki. Skratka, tukaj je ogromno sredstev, ki sploh ne pride do samih Afganistancev. Sedaj ni pravi čas, da bi šel v podrobnosti, ampak pogledajte, kaj je storil Lula, Brazilija z istimi um, zneski v osmih letih. 24 milijonov Brazilcev ni več revnih in tu s temi številkami, več ali manj istimi zneski. Učinek teh sredstev je bil veliko večji mi pa imamo po osmih letih v Afganistanu celo več revnih ljudi, kot pa pred eh, devetimi leti. Skratka, ta sredstva se ne porabijo racionalno, to moramo izboljšati, njih potrebno povečati, teh sredstev. Treba se izogniti razsipanju, tratenju. Treba je vzpostaviti nekakšno bazo podatkov. Tudi nekateri kolegi so želeli boljše poročanje, boljše informiranje. Tudi nas o tem, kaj EU sploh počne. Glede, sistem je zelo nedosleden. Tukaj neki podatki, potem tam drugi podatki, to treba bolje poenotiti. Kaj pa američani, gledajte, oni imajo boljši sistem poročanja, greš na splet in v dveh urah lahko gotoviš, kje kaj porabijo, koliko sredstev in v kongresnih dokumentih sicer nekateri um, kritizirajo to, kako se porablja ta sredstva, ampak vseeno imaš te informacije na voljo. Jaz pa sem porabil več mesecev, da sem sploh utvil, kam gredo naša EU sredstva tam. Od EU držav, samih držav članic pa praktično sploh ni mogoče dobiti nekakšnih konkretnih informacij. Ne mogoče videti, koliko ta pa ta država porabi in zakaj porabi sredstva v Afganistanu. Kajti vsa ta sredstva se da v različne proračunske postavke. In praktično nemogoče je ugotoviti, kam gre teh skoraj da 700 milijonov evrov na leto. Naprimer, tukaj je, um, so sredstva za vojaške namene, potem civilne namene, vse je zmešano skupaj. To moramo spremeniti in parlament in pa tudi vsi evropejci morajo vedeti, kako se ta sredstva porabijo. To moramo narediti čim bolj odkrito, pregledno, razumljivo. obročilu je stvar jasna samo glede narkotikov. Sedaj po desetih letih ni nacionalnega načrta tega, kako se boriti proti pridelovanju opija. Tukaj smo se pogovarjali z različnimi pristojnimi ministri in ta sistem odpravlja še vedno poln neracionalnosti. In afganistanski minister v bistvu tukaj ni pravi sogovornik za odpravo opija. Lahko bi imeli kakšen neodvisni organ, kakšno agencijo, kjer bi delovali sami afganistanci, ampak tehnično pa bi stvar vodil nekdo od zunaj iz mednarodne skupnosti. Imeli bi, na primer, jasen petletni načrt, tako da se v teh petih letih, na primer, odpravi pridelovanje opija, kmetom pa bi dali nove možnosti, nove poščine, ki bi jih lahko predelovali, tako da bi pač um, nadomestili tisti manjko zaradi opija. Hvala. Um, um, Hvala lepa, sedaj pa petminutni odmor, tako da pride minister sem. Hvala lepa vsem za sodelovanje pri tem zelo pomembnem vprašanju. Well, welcome to this uh, joint meeting uh, together with the, um, the Committee for Development and also the Delegation for South. Tukaj tudi odbor za razvoj in pa delegacija za Južno Azijo, Jugoshodno Azijo. Gospod Mahmud Šah Mehmud Koreši, njegova ekscelenca, zunani minister Pakistana, je danes z nami. Ima tudi tipo delegacijo. Gospa Hina Rabari Kar, ministr, državna sekretarka za finance in gospodarske zadeve, senator Sina Sugra Magam in pa veleposlanik Džalani, ki je danes tukaj z nami. Ne vas spomnim. Že med prejšnjim zakonodajnim mandatom smo imeli nekaj visokih obiskovalcev in to je vedno dobra priložnost za izmenjavo mnen, kajti tudi za Evropo, za Zahodno Evropo, za EU je ta regija zelo pomembna. Pa tudi odnosi med EU in Pakistanom so zelo pomembni. V imenu vseh tukaj, vseh predstavnikov odborov, bi rad izrazil naše sočutje in razumevanje za stanje ljudi v Pakistanu, posebej zaradi zadnjih poplav. Tudi z gospod Eštonovo, visoko predstavnico, se boste pogovarjali o tem. V svoji predstavitvi gotovo se boste osredotočili na nekatera vprašanja, ampak že sedaj bi vas rad seznanil s tem, kaj nas najbolj zanima. Tu gre tudi za politična vprašanja, naprimer odnosi z Indijo, še posebno razmere v Kašmirju, potem regionalna stabilnost na splošno, še posebno pakistanska vloga pri nacionalni spravi v Afganistanu, potem boj proti skranežem, teroristom in seveda človekove pravice. Hača, vaša ekscelenca. Sedaj pa kar prosim, če ne govorite odbor, potem pa bodo tudi kolegi iz drugih odborov imeli priložnost, da spregovorijo, potem bomo imeli še vprašanja in odgovore. Vaša ekscelenca, dejali ste, da ste fleksibilni glede časa za govor in prav tako bomo upoštevali naš običajni delovni čas. Vaša ekscelenca, beseda vaša. Uh, thank you, Mr. Chairman, Mr. Deva. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Deva, predsednik odbora za razvoj in gospa Jean Lambert, predsednica delegacije za jugovzhodno Azijo, člani odborov, poslanci in poslanke parlamenta. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da vam povem naše ne glede nekaterih vprašanj, ki ste jih ravno kar izpostavili. Predsedujoči mi je prej povedal. Zadnji pakistanski predstavnik je bil naš nekdani predsednik. In ko je obiskal Bruselj, se je moral soočiti z nekaterimi zelo žgočimi vprašanji ker sem rekel, da sem fleksibilen glede časa, boste imeli dolgo, zadosti časa, da mi zastavite veliko takšnih žgočih vprašanj, perečih vprašanj. Pakistan na odnose z EU gleda kot na zelo pomembne odnose. Želimo še nadgraditi te odnose. Evropska unija je zelo pomemben trgovinski partner Pakistana prav tako v Evropi živi veliko pakistancev. Veliko skupnih interesov imamo in tudi Evropa se je pozitivno odzvala na to skupno sodelovanje s Pakistanom. Prav tako mi je všeč, da cenite naš prispevek v boju proti skrajnežem in proti terorizmu. Lansko leto in letos smo okrepili naše sodelovanje z nekaterimi pomembnimi koraki. To nas zelo veseli. Prav tako bi se vam rad zahvalil eh, odboru za zunanje zadeve in pa odboru za razvoj za to, da ste izrazili solidarnost s pakistanskimi ljudmi. Še posebno sedaj, med temi edinstvenimi poplavami, tako hudih poplav pri našem ni bilo, res katastrofalne poplave v državi smo doživeli, to je vplivalo na 20 milijonov ljudi, ogromno razseljenih ljudi treba jih je bilo rešiti, jim pomagati in dati zavetišče. Humanitarna pomoč Evropske unije je zelo pomembna. Prav tako je pomembno tudi soglasje z neformalnega srečanja med ministri in pa na Evropskem svetu za to, da se dodeli um, nekatere odprave trgovinskih ovir v odnosih med EU in Pakistanom. To Pakistan zelo ceni. To je bil zelo pozitiven signal za Pakistance in mi smo vaši partneri v tem boju proti skranežem in proti terorizmu. Številne evropske države so tudi fizično, vojaško prisotne v regiji. In gotovo, seveda, je za vas zelo pomembna tudi regionalna stabilnost. Naj vam povem, kakšno soglasje je dosegla demokratično izvoljena pakistanska vlada, ko smo začeli delovati pred dvema letoma in pol boj proti skrajnežem in proti terorizmu je sedaj že v desetem letu. Pakistan je bil in je zaveznik NATO, ZDA in Evrope v tem boju. Tudi naši vojaki se borijo proti skrajnežem, teroristom. Ampak kaj pa je najprej manjkalo? To, kdo si politično lasti ta boj. Sedaj imamo to politično lastništvo. In zato smo potrebovali zelo odkrito razpravo v parlamentu in izven našega parlamenta. Prišli smo do naslednjega sklepa. Mi moramo prevzeti lastništvo nad tem bojem. To mora biti naš boj in to smo tudi storili. Sedaj so naši odnosi v zadnjih dveh letih in pol bolj smiselni in bolj uspešni. To je priznal tudi svet. No, plačali pa smo tudi ekonomsko ceno zaradi tega boja. Jasno, poplav seveda niso mogli napovedati, mm, te poplave, ki so se zgodile pred temi meseci. Ampak gledajte, ekonomska cena tega zavezništva v boju proti terorizmu je velika. Manj kapitala, manj naložb v Pakistanu. Ravno zaradi teh negotovih razmer ljudje pač ne želijo pripotovati v državo, naprimer, zato da bi se srečali s svojimi strankami. To je cena, ki smo jo plačali. Prav tako smo podedovali tudi že prej slabo gospodarsko situacijo, že ko smo začeli vladati. Vsi makroekonomski kazalci so bili nekoliko manj stabilni, kot pa bi lahko bili. Potem pa nas je prizadela še globalna recesija, ki je prizadela tako vas, kot tudi nas. Te finančna kriza, potem naraščanje cen nafte in tako dalje in tako dalje. Gospodarskih težav je bilo še toliko več, tudi takrat, ko smo začeli vladati. Sprejeli smo nekaj težavnih, bolečih političnih ukrepov, zvišali smo nekatere tarife, zmanjšali smo nekatere subvencije rezultat tega je bil, da smo uspeli v veliki meri nekoliko izboljšati nekatere kazalce, ki so se prej slabšali, zmanjšali smo inflacijo, zmanjšali smo proračunski primaklaj, trgovinski primaklaj, tudi odstotek ljudi, ki živijo pod pragom revščine, se je znižal. No, potem pa so prišle poplave in to gotovo ni ravno izboljšalo razmer. Prej smo naredili nekaj korakov naprej in sedaj zaradi poplav ponovno nekaj korakov nazaj. Sedaj moramo ponovno pospešiti svoje prizadevanje, zato da bomo ponovno šli naprej. Potem pa trg, dostop do trgov. EU je odpravila nekaj ovir. V okviru GSP scheme. To je pomagalo našemu gospodarstvu, to je pomagalo izvoznikom v Evropsko unijo. No potem je ta schema pretekla, pač rok se je iztekel in potem se je naš izvoz ponovno zmanjšal. In ko se zmanjša izvoz v EU, to zelo prizadene naše izvoznike, kajti vi ste zelo velik, največji trgovinski partner. Če nam želite pomagati pri boju proti skrajnašem in terorizmu, je odličen način to, da smo v Pakistanu gospodarsko stabilni. Ko bomo gospodarsko stabilni, potem se bomo lažje borili proti revščini. Ko bomo gospodarsko stabilni, bomo lažje vlagali v tiste sektore, panoge, kamor prej nismo, naprimer zdravstvo, izobraževanje. dolgoročna rešitev boja proti skrajnežem je izobraževanje. Treba izobraževati ljudi. Potrebujemo več pismenih ljudi. Tam, kjer je veliko nepismenih ljudi, je več tudi možnosti za spodbujanje delovanja skranežev, pridobivanja skranežev. Skratka, oboje je povezano med seboj. Dostop do trgov je in bi bil zelo pomemben, to bi lahko predvsej pomagalo našemu gospodarstvu. Vesel sem, da se sedaj o tem razmišlja. Zunani ministri so na neformalnem sestanku dejali in prišli do soglasja, da bi imelo to zelo pozitiven učinek na Pakistan. prav tako bi to tudi koristilo interesom EU v zvezi s Pakistanom. No, sedaj nekaj, <laughs> nekaj minutk o notranjih razmerah v Pakistanu. Odkar smo začeli vladati, smo sprejeli več političnih pobud. Najprej volitve Mednarodna skupnost jih je priznala, tudi nacionalni akteri so to priznali kot verdostojne volitve, nihče jih ni izpodbijal. Tokratna vlada je torej demokratična, legitimna vlada, za razliko od vlade, s katero ste se soočili prej. Še vedno vemo, kakšni so naši izzivi in še vedno skrbimo za politično spravo v državi. V preteklosti je bilo veliko nasprotnikov, ki pa so sedaj sodelavci. Izzivi so ogromni in skupni in združiti moramo svoje prizadevanja in mehanizme, da se proti njim borimo. Sedaj ta koalicijska vlada predvsem želi poskrbeti za to, da povežemo celotno državo, različne enote. Ko smo prišli um, v vlado, so protestirali odvetniki. Odvetniki so protestirali predvsem zato, ker je prejšnji režim odpustil veliko odvetnikov, ker je zmanjšal njihove pravice in niso potem uspeli ponovno vzpostaviti neodvisnost eh, sodstva in odvetnikov. In sedaj imamo zelo dobro delujoč sodni sistem v Pakistanu. Prav tako je to sedaj prva politična vlada, ki je pokazala veliko potrpljenja in ki tudi omogoča neodvisnost elektronskih in tiskanih medijev kajti kot demokrati priznamo, da je to predpogoj za demokracijo. Če verjameš v demokratično kulturo, če verjameš v demokratične vrednote, potem so neodvisni delujoči mediji pač nujni. In sedaj imajo ponovno nekateri ljudje iz obrobja večjo vlogo, lažje povedo svoje mnenje, imajo večji glas. Prav tako spodbujamo odgovornost, spodbujamo preglednost v sistemu in tudi to je zelo pozitiven razvoj dogodkov. Prav tako smo nekoliko spremenili ustavo, naprimer 17. amandma bi omenil. Tako smo ponovno vzpostavili ravnoteže med parlamentarno demokracijo. Prej smo imeli kakšen hibrid, ni bil niti predsedniški, niti parlamentarni sistem nekaj vmes. Sedaj pa smo zagotovili to, da za kakršnokoli spremembo ustave potrebuješ dve tretjini v nacionalni skupščini. V nacionalni skupščini smo res opravili zelo živahno razpravo. Predlagan je bil amadma za spremembo ustave in ta amadma je bil soglasno sprejet, ne samo z dvema tretjinama ampak soglasno. In tako smo tudi uspeli odpraviti um, nekatere nejasnosti, ki so jih vzpostavili prejšnji vojaški režimi. Prav tako bi imel še en zelo pomemben politični razvoj dogodkov v Pakistanu v zadnjem času. Prej ni bilo kakršnega pravnega dogovora za to, kako se med prestolnico in pa provincami oziroma regijami porazdeli pristojnosti in zadnjih 19 let smo delali bolj tako ad hoc. Sedaj pa smo se pogali s provincami, z regijami in izpogali novo schemo za porazdelitev pristojnosti. Ta pogajanja so bila uspešna in dosegli smo dogovor glede te porazdelitve pristojnosti. In sedaj imamo pred seboj sedmo schemo. Glede tega, koliko sredstev gre v prestolnico in koliko gre v province. To je sedaj veliko bolj jasno in to je zelo pomemben politični dogodek v zadnjem času države. Prav tako pa smo vzpostavili nov forum prijatelji demokratičnega Pakistana. Ta forum se sestaja jutri, gre za ministerski sestanek. Zakaj smo spostavili ta forum? Razlog za obstoj tega foruma je, da to, da si pridobimo prijatelje po Evropi, po svetu z demokratičnimi državami, z demokratičnimi vrednotami. Želimo forum, kjer bodo razumeli, naše izzive, naša vprašanja in tudi mi lahko razumemo, kaj njih skrbi. In potem se pogovorimo kot partnerji, kot prijatelji o tem, kako rešiti ta vprašanja. Mislim, da ta forum postaja zelo zanimiva oblika razprave. Razvija se različne politike. Naprimer, pri nas nimamo zadosti energetskih sredstev. In na forumu smo govorili tudi o tem pomankanju energetskih sredstev. Prav tako smo tudi s tem forumom razširili naš um, diplomatski krok. Sedaj pa odnosi z Indijo, kar ste že preomenili, gospod predsedujoči. Pakistan in Indija imate že od leta 47, odkar smo postali neodvisni, kar nekaj odprtih vprašanj. Sveda, mm, imeli smo konflikte, tudi vojno v bistvu, večkrat. Ampak ta demokratična izvoljena vlada pa meni, da se moramo naučiti, kako bomo živeli kot dobri sosedje. Obe države, obe strani lahko samo pridobita, če gojimo normalne odnose. Vse so tukaj odprta vprašanja, izzivi, ti to moramo upoštevati, ne moramo tega kar pomesti pod preproko. Ampak moramo pa se dogovoriti o tem, kako bomo to reševali. In najboljši mehanizem reševanja problemov je dialog. Mirno reševanje problemov. Oba predsednika vlade, oziroma predsednika in oba zvonana ministra sta se dogovorila o tem, kaj storiti. Zvonana ministra imata sedaj nalogo, da vzpostavite novo zaupanje, da odpravite nezaupanje in da storite nekaj korakov naprej pri še odprtih vprašanjih. Imeli smo pogajanja, pogovarjali smo se, to je bilo potem nekaj časa preloženo, ampak sedaj pa smo se ponovno odločili, da bomo to vzpostavili. Indijski zunani minister je bil v Pakistanu julija opravili smo zelo koristno izmenjavo mnen. Tudi mene so povabili v Indijo, da jih obiščem v delju. Tega se že veselim. Mislim, da smo oblikovali nekakšen svežen, ki bo za obe strani zelo koristen. Gledamo prihodnost. In mislim, da obe strani vidita kako iti na poti do miru, do stabilizacije v regiji. Kašmir je res mm, veliki ziv, že kar nekaj časa. Metarodni mediji že dolgo časa poročajo o tem, da se tam krši človekove pravice, naprimer. Ampak, kaj pa se je v zadnjem času zgodilo pozitivnega pri tem? Mednarodno javno mnenje, tudi javno mnenje v Indiji, intelektualci, akademiki, poslanci prvič priznavajo, da je v bistvu do tega spora prišlo iz, pač po neki naravni poti. In to sedaj v bistvu um, res ni samo um, zasluga Pakistana, ampak sedaj tudi v bistvu nihče ne prelaga krivde na Pakistan. Pač sedaj se priznava to, kakšno je dejansko stanje in sedaj smo se bolj odkrito pripravljeni pogovoriti o teh vprašanjih. To je izziv, tukaj so nekatera odprta vprašanja in mi želimo, da bodo tudi voditelji v Kašmirju vključeni v pogajanja, tako da se bomo zelo odkrito, mirno in politično pogovorili o teh vprašanjih. Problem je v, je v sami politični naravi tega vprašanja premijer Sink je to povedal v svoji politični izjavi. To je politični problem in zato potrebujemo tudi politično rešitev. Pakistan zagotovo želi, da se situacija v zasedenem Kašmirju izboljša. Sedaj pa Afganistan. ko smo mi začeli voditi vlado, so bili odnosi s eh, Afganistanom predvsej napeti. Mislim, da sedaj vsi priznavajo, da so se v zadnjih dveh letih in pol odnosi s Afganistanom predvsej izboljšali. Sedaj ne kašemo več um, s prstom enega drugega, ne obtužujemo se več kar tako, ne krivimo drugega. Bolj se pogovarjamo, bolj kot kadarkoli prej, na vseh ravneh, na politični ravni, na ravni intelektualcev, na vojaški ravni. Delegacije se bolj pogosto izmenjujejo, tudi parlamentarne delegacije. Ravno kar smo podprli tudi medsebojni trgovinski sporazum, prav tako smo podpisali dva dogovora o dvostranskem dogovoru. Pa ne gre samo za terorizem, ampak gre tudi za um, novo arhitekturo uh, našega delovanja v Afganistanu. Predvsem smo podprli vsa mednarodna prizadevanja za stabilnost in mir v Afganistanu. Sedaj je zadnja stvar bila londonska konferenca. Vsi, praktično vsi evropski ministri za zvonanje zadeve so bili tam in eh, Pakistan je potem tudi podprl pristop iz obeh strategij. Obame. Obama je to predložil skupaj s svojimi zavezniki. Prav tako spodbujamo nekatere projekte, s katerimi bi izboljšali medsebojne povezave v Pakistanu. Želimo izboljšati naše cestne in železniške povezave. Prav tako smo tudi ponudili to, da bi izboljšali ta proces sprave. Seveda mora ta proces voditi Afganistan, ampak mi pa smo pri tem pripravljeni pomagati. Kajti stvari v Pakistanu so se spremenile. Sedaj v Pakistanu priznamo, da ne bo miru in stabilnosti v Pakistanu, če ne bo miru in stabilnosti v Afganistanu. Naši interesi so zato zelo medsebojno povezani. In To je tudi pripeljalo do drugačnega načina razmišljanja. Sedaj bolj sodelujemo, bolje se med seboj razumemo pravzaprav. Govori se tudi o boju proti skranežem, proti terorizmu. Tudi tukaj smo uspešno obrnili javno mnenje v Pakistanu proti terorizmu in ekstremizmu danes javnost v Pakistanu, če odštejemo nekatere ekstremistične struje, je javno mnenje, večina prebivalstva nasprotuje terorizmu in ekstremizmu in dosegli smo napredek na številnih področjih. Človekove pravice. Naša vlada je odgovorna ljudem, in uh, danes imamo svobodne medije, neodvisne medije, v veliki meri imamo tudi neodvisno, proizvod, uh, neiz, neodvisno pravosodje. In uh, vlada nam stranka, ki jo je vodila ženska, Benazir Buto. In to kaže na to, da je naša vlada napredna, demokratična, liberalna vlada, ki želi dati zasluženo mesto tudi ženskam, tudi manjšinam, želi se ukvarjati z odprtimi vprašanji. Danes smo podpisnica vseh 27 uh, eh, konvencij o človekovih pravicah, vseh konvencijah, ki so pomembne tudi za Evropsko unijo. Zato bi ob zaključku povedal, da so pred nami izzivi, težave. Ne trdim, da smo vse rešili, ne, veliko je potrebno še storiti. Vendar pa smo naredili korak naprej na vseh področjih ki so v interesu tako Evropske unije, kakor tudi Pakistana. Mislim, da smo postavili temelj za dolgotrajno partnerstvo, strateško partnerstvo z Evropsko unijo, ki je za Pakistan izredno pomembno. Um. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj prosim gospod Lambert, da prevzame besedo. Na to pogovoril gospod Deva in pa potem vsi ostali, ki ste se javili k besedi. Gospa Lambert, izvolite besedo. Hvala lepa zunanjemu ministru. Hvala, da ste pojasnili, kaj se dogaja v Pakistanu po demokratični izvolitvi vlade in parlamenta. Kakor je povedal predsednik odbora za zunanje zadeve. Seveda obžalujemo to, kar se je zgodilo ljudstvu Pakistana, eh, obžalujemo probleme, ki so posledica poplav, obžalujemo vse eh, razmerje, razmerje ljudi, ki so bili razseljeni. Um, vem, da ste v luči mednarodne podpore zaradi poplav govorili tudi o denarju, ki je bil namenjen Pakistanu. In zanima me, ali lahko poveste nekaj besed o tem, kako se s to pomočjo ravna. In potem drugič. Javnost v Pakistanu je skrbelo, da demokratično izvoljeni organi nekako niso bili prisotni, ko se, ko so se zgodile te katastrofalne poplave. In zanima me, kako mislite, da je takšno mnenje vplivalo na parlament, na vlado in s tem povezane institucije. In pa tretjič, nekaj v povezavi z razvojem na splošno, kakšen je napredek v smislu lokalnih vlad. Eh, veliko smo govorili o tem, kaj se dogaja na nacionalni ravni v smislu demokratičnega napredka, ampak zanima me, kako je. Eh, kako izgleda vse skupaj na mikroravni, kako je z krepitvijo lokalnih organov v smislu izobraževanja, demokratičnosti in tako naprej. Hvala lepa, sedaj pa gospod Deva. Eh, hvala, eh, vaša ekscelenca, zunam mister Kureši. Prosim, sprejmite naše sožalje, naše sočutje s pričo katastrofe, ki se je zgodila v vaši državi. 11 milijonov ljudi je v resnih težavah, na milijone ljudi je bilo raz, razseljenih, na tisoče ljudi je umrlo. Evropska unija je pomagala s 400 milijoni evrov in pa Evropska komisija je ponudila 150 milijonov uh, humanitarne pomoči oziroma eh, v obliki humanitarne pomoči. 900 milijonov evrov je namenila uh, trgovinska zmogljivost, zato da bi še naprej lahko vaši izvozi prihajali v Evropsko unijo, uh, razen, uh, torej brez uh, carinskih dajatev razen eh, določenih eh, tekstilnih izdelkov. Na ta način smo vam želeli pomagati skozi to težko obdobje. Kakor veste, sem bil na Šrilanki Ko je Šrilanko prizadel cunami, bil sem v osmem nadstropju neke stavbe in sem opazoval, kaj se je zgodilo. To je bila zame zelo traumatična izkušnja in prepričan sem, da je to, kar se je zgodilo vam, bila prav tako traumatična izkušnja za vas. Vendar pa sem nedavno opazil uh, naslednje. Ko je cunami prizadel Šrilanko in Indonezijo, je, so običajni ljudje v Evropi zbrali 400 eh, eh, milijard ljudi, 5 milijard ljudi je bilo zbranih v Indoneziji, ta denar so zbrali običajni ljudje, eh, zbrali so ga na ulicah, zato da bi pomagali ljudem. Ni nujno, da so te primerjave relevantne. 400 tisoč ljudi je bilo selenih v, eh, na Šrilanki in eh, v Pakistanu jih je umrlo in eh, je bilo razseljenih še več ljudi. Ampak nekako je bil odziv ljudi v Evropi na katastrofo v Pakistanu manjši kot pa odziv na to, kaj se je zgodilo v Pakistanu. Vaša država bo, treb, bo potrebovala milijarde in milijarde dolarjev, evrov, zato da bi lahko ponovno uh, obnovili vašo državo. Pa vseeno niste spodbudili pri ljudeh enakega sočutja, kot pa se je to zgodilo v primeru cunamija. Um, mislim, da potrebujete sočutje ljudi. Ljudje so dobri in uh, če primerjam na primer naše volilno okrožje v eh, Britaniji, uh, se je veliko premaknilo v primeru katastrofe uh, cunamija. Uh, v primeru Pakistana pa nekako niste dosegli običajnih ljudi v Evropi in uh, tudi takšne ljudi potrebujete, ko se zgodi tragedija, kako se je zgodila v Afganistanu. Pozivam vas, da. I'm prepared to engage the people of Europe Torej, skušate začeti za neko kampanjo v Evropski uniji, zato da bi dosegli običajne ljudi, ki bi lahko potem prispevali k eh, obnovi vaše države. In potem eh, druga zadeva. Eh, tudi tukaj lahko Pakistan primerjam z Šrilanko. Šrilanka je šla v preteklosti v, skozi pekel zaradi terorizma, zaradi vojn. in danes tam sodelujejo francozi, nemci, britanci. Eh, torej, če primerjamo, kaj se je zgodilo v Evropi, tukaj danes ljudje sprejmejo sprejema skupaj odločitve. Um, Evropejce so se lahko združili in danes skupaj sprejmejo odločitve v miru. Na mojem kontinentu pa se še vedno govori o stvarih, ki so se zgodile leta 1945. 47 in 48, še vedno se govori o tem in mislim, da bi se morali premakniti naprej. Svet je šel naprej. V regiji Sak in pa v Saptu se ne zgodi nič, ni napredka. Evropejci so pokazali način, kako lahko vse skupaj zaživijo um, združeno in skupaj. You know that, uh, should... Hvala lepa. Dali vam bomo čas, da odgovorite na povedano, eh, na to pa bodo spregovorili še prestali poslanci. Hvala lepa. Ne začnem eh, z vami, gospa. Govorili ste o vprašanju preglednosti, ko gre za uporabo pomoči, ki je bila namenjena Pakistanu. Eh, s tem tega se zavedamo in uh, ukrepali smo zato, da bi bila ta pomoč, kar se da uh, pregledno uporabljena z obširnimi posvetovanji. Imamo sedaj nadzorni svet. 15 članov, člani tega nadzornega sveta so upokojeni sodniki vrhovnega sodišča, eh, civilni uslužbenci in pa spoštovani člani civilne družbe. To je popolnoma nepolitično telo, ki bo nadzorovalo uporabo denarja, ki je bil namenjen v pomoč Pakistanu. Na ta način bomo eh, svetu in pa ljudem, ki so pomagali v tej katastrofi, zagotovili, da se ta denar primerno porablja. Torej imamo sistem nadzora za to, da bomo lahko zagotovili, da se bo ta denar na dober način uporabil in eh, tukaj nam prav gotovo lahko zaupate kar se tiče vprašanja o demokratičnih institucijah, ki naj ne bi bile dovolj vidne v trenutku, ko se je zgodila katastrofa. Tudi tukaj je bilo veliko povedanega v medijih, ampak eh, ne vam zagotovim, da so tisti ljudje, ki so obiskali državo, tukaj govorimo o mednarodnim mednarodnem tisku, nevladnih organizacijah, vodih. Eh, oni so videli, kaj se je zgodilo na licu mesta, videli so, kakšna so bila nacionalna prizadevanja, prizadevanja nacionalnih organov, videli so, kako so poslanci bili na licu mesta in so pomagali ljudem sam sem poslanec in če želim biti izvoljen, moram eh, obiskati volilno okrožje in če ne bi pomagal mojim voljivcem v tej državi, v, v tej tragediji, komu bi potem pomagal? Prav gotovo ne sam sebi. Ustvarjal se je vtis, da demokratična telesa niso bila vidna, ampak meni se ta vtis ne zdi pravi. prav gotovo smo se povezali z eh, institucijami, ki so lahko konkretno pomagali ljudem, eh, ki so lahko ljudi reševali. To se je zgodilo tako, kot se to zgodi eh, povsod po svetu. Torej, upletene so bile vojaške sile, civilne sile. Ampak to se je zgodilo pod vodstvom eh, demokratično izvoljene vlade. In te službe so pravile dobro delo, to prepoznavamo. In eh, prav gotovo pa je tukaj bila seveda potrebna tudi podpora lokalne in pa nacionalne vlade. Danes govorimo o reševanju in če se vprašamo, kdo je tam eh, na licu mesta, kdo je tisti, ki pomaga, gre za uh, lokalne uradnike, eh, organe, službe, ki pomagajo ljudem. Eh, gre za razvojno banko, gre za druge organe, ki pomagajo odpraviti katastrofo, ki se je zgodila. Torej, civilna veja je tukaj prav tako upletena v proces obnove, kakor tudi vse druge inš, državne institucije. In pa tretja točka, o kateri ste govorili, gre za lokalne vlade. Vemo, kakšen je pomen lokalnih organov. Tudi sam sem začel svojo kariero kot pa eh, lokalni svetnik, bil sem. Eh, eden izmed prvih neposredno izvoljenih predstavnikov mojega volilnega okrožja. In zato vem, kako pomembno. Kako pomemben je angažma lokalnih institucij? Zadnja vlada je že poduzela nekaj pomembnih korakov v to smer in eh, moramo priznati, moramo jim priznati te pozitivne korake, kar se tiče devolucije. Ampak tukaj šlo za devolucijo iz provinc v lokalnim organom. Mi kot eh, vlada smo menili, da mora vse skupaj iti še dlje in eh, še daj smo dali še več pristojnosti iz centralne vlade provincem in pa iz provinc lokalnim oblastem. To se je zgodilo tako na področju administrativnih zadev, kakor tudi na področju financ. Sedaj. Skušamo skrbeti, poskrbeti za nekaj sprememb zakonodaj, eh, tudi na ravni lokalne zakonodaje. Številne province so že poskrbele za to, razmišljajo tudi o Eh, razmisljale so o novih eh, volitvah, na no, to pa se, se zgodile poplave in eh, v tej situaciji te volitve ne bodo neposredno možne. Razumemo pa, da, je, da bo v prihodnosti to še kako pomembno. Lokalne institucije bodo dobile vso potrebno težo in pomen, povezavi s tem, kar ste govorili vi, gospod Deva. Med samo podplavo ni bilo toliko žrtev kot v potresu leta 2005. Takrat smo imeli 18 eh, tisoč žrtev. V poplavah smo izgubili približno 1700 ljudi, vendar pa je bila tukaj gospodarska izguba veliko večja v primerjavi s potresom iz leta 2005. Drugič, eh, naj povem, da smo hvaležni Evropski uniji za njihove gospodarske koncesije. Eh, sami moramo o tem še, še pogajati z eh, trgovinsko organizacijo v Ženevi, eh, o teh koncesijah in zato bomo še naprej potrebovali vašo podporo, podporo Evropske unije, tudi skozi Lisbonsko pogodbo imate tudi poslanci več besede o tem in prosim vas za vašo podporo. svežen 900 milijonov evrov. Eh, torej, znesek ni takšen 900 milijonov evrov, ampak gre za 100 milijonov evrov pomoči. Potem, kar se tiče globalnega izziva na poplave v, v, v, v, v Pakistanu, rekli ste, da je ta odziv bil dokaj medel. Naj vam povem, da je tudi mene v začetku skrbelo, da sem se spraševal, zakaj se mednarodna skupnost ne odziva na tak način, kot bi se lahko. Um, potem pa sem spoznal, da je odziv pri cunamiju ali potresu drugačna kot pa ko gre za poplave. Pri poplavah začetne žrtve, začetno število žrtv ni, ni tako visoko in zato nas razsežnostne izgube ne zadane tako močno. Poplave se dogajajo posod po svetu, v preteklosti jih je bilo veliko. In uh, trajalo je da so posnetki poplav dosegli ljudi in trajalo veliko časa, da so ljudje videli, da ta poplava ni takšna kot ostale. Veliko časa je trajalo, da so ljudje domeli, kakšna je razsežnost tih poplav. In uh, prav gotovo bomo pred, v prihodnosti še veliko razpravljali o tem, uh, kako zagotoviti podporo pri obnovi države. Pa še nekaj dejavnikov je potrebno razumeti. Uh, štiri velike katastrofe so se zgodile samo letos in eh, seveda je bila mednarodna pozornost uh, namenjena tudi tem katastrofam. Uh, v primeru Haitija je svet uh, ogromno prispeval. Ko gre za poplave v Pakistanu, pa kljub dejstvu, da so se zgodile preostale katastrofe, kljub dejstvu, da. Torej, potrebno upoštevati dejstvo, da se je zgodilo veliko katastrof, da gospodarske razmere v Ameriki, v Evropski uniji niso dobre. Um, vendar pa kljub vsem tem težavam smo hvaležni za podporo, ki smo jo dobili in ta podpora je bila velika. In potem prispevek javnosti. Eh, strinjam se s tem, da je potrebno več kampanj, da je potrebno več angažmaja, da je potrebno bolj doseči javnost. Vendar pa imamo tudi veliko zgodb o uspehu. Govoril bom o primeru Nemčije. v Nemčiji so državljani v luči poplav veliko prispevali, tudi kanclerka se je osebno zelo angažirala. Ehm, nemško ljudstvo je prispevalo več kot 218 milijonov evrov. In tukaj govorim o običajnem ljudstvu v Nemčiji. Britanija prispevala več kot 60 eh, milijonov funtov. To je bilo prispevano skozi različne kanale in uh, ljudstvo še naprej prispeva. v Londonu bo organizirana še ena donatorska konferenca in veliko ljudi iz naše diaspore prav tako prispeva k pomoči, tudi v Kuwaitu, v Saudski Arabiji in tako naprej. Seveda, če bi bilo te pomoči še več, bi bila dobrodošla, ampak cenimo že to, kar je bilo narejeno. Seveda pa smo pripravljeni še naprej uh, vzpostavljati kampanje za še več pomoči. Uh, pa še nekaj je pritegnilo veliko pozornost mednarodne skupnosti. Eden med teh dogodkov se je zgodil 19. augusta. Takrat sem nagovoril uh, posebno sejo Združenih narodov, ki, kjer so razpravljali o poplavah v Pakistanu. Eh, takrat je bila izražena velika stopnja solidarnosti z Pakistanom. Potem 19. septembra je pa so Združeni narodi sprožili poziv za zbiranje dveh milijard eh, za Afganistan. Prvi poziv, ki ga je poslal Ban Ki-moon, eh, generalni sekretar, eh, je prav tako poskrbel za veliko pomoči. To pomeni, da ljudje želijo pomagati in to je, so pač prizadevanja, ki bodo trajala nekaj časa. Vem, da se moramo učiti iz evropske izkušnje. Evropa je razvila model, eh, ki mu lahko sledijo številne regije, tudi ASEAN želi vzpostaviti skupnost, kako ste to uspešno naredili v Evropi. V Južni Aziji se moramo iz tega naučiti iz vašega modela. In zato je toliko bolj pomembno, da jugoshodna Azija, regija, o kateri govorimo, da tukaj evropejci pomagajo in uh, pomagajo spostaviti demokratsko vodenje, demokratične institucije, demokratični voditelji se pogovarjajo in ne začenjajo vojn. To smo se naučili iz preteklosti in tudi mi si to želimo. SARK je pomemben forum, z vami se strinjam nismo ga uporabili tako dobro, kot bi to lahko naredili. Eh, vendar pa se sedaj tega zavedamo. Na zadnjem srečanju v Butanu smo razpravljali o tem, kako bi ta forum lahko dobil večjo težo, kako bi lahko izboljšali medregionalno trgovino, eh, tako da se zavedamo eh, teh pomankljivosti. Odpravili jih bomo, seveda pa bo to trajalo veliko časa. Hvala sedaj pa gospod Arlaki, ki je poročevalec za Afganistan, pravkar smo govorili o nekaterih predlogih sprememb. Gospod Arlaki, izvolite. Dve kratke vprašanje, dragi minister. Eno vprašanje zadeva rešitev problema v Afganistanu in drugo narkotike. 47 držav je sedaj v Afganistanu. Nekateri se ne vmešavajo in obs, obtožajo Pakistan, da se vmešava v Afganistanu. To se mi je večkrat zdelo zelo čudno, ko se pritožujejo, da se Pakistan umešava na vse zadnje imajo 2000 km skupne meje, imajo skupni jezik, skupno kulturo in tako naprej. Kaj menite o umešavanju regionalnih sil v Afganistanu? Seveda tukaj je umešavanje pod narekovaji. Kakšna je regionalna rešitev problema v Afganistanu z, m, po mnenju Pakistancev? mnogi menijo, da bi prispevek lahko bil zelo velik. Drugo vprašanje je. Kako vi gledate na problem proizvodnje narkotikov v Afganistanu, Pakistan je poleg Irana velika žrtev na regionalni ravni proizvodnje narkotikov v Afganistanu? Uh, prizadevanja Evropske unije in mednarodne skupnosti, da bi izkorenili proizvodnjo narkotikov, niso bila uspešna v preteklih letih. Kaj menite o tem vi? Hvala. Hvala sedaj pa gospod Boskolič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod minister, za vaše uvodne besede. To je bilo zelo zanimivo. Dve vprašanje imam za vas, ampak najprej vam želim povedati, da vsi v parlamentu tesno spremljamo razmere v Pakistanu in smo zelo zaskrbljeni. Zelo zaskrbljeni smo bili tudi v razpravi, ki smo jo imeli o sporozumih o ponovnem sprejemu, prav zaradi razmere v Pakistanu, zaradi poplav. Kaj se bo zgodilo, ali bodo ljudi pošiljali nazaj v Pakistan, čeprav ima država sama velike težave z razseljenimi ljudmi. Drugo vprašanje pa so pogodbe na področju človekovih pravic, naprimer Ženevska konvencija o beguncih. Pakistan je ni podpisal. V vašem uvodnem nagovoru pa ste povedali, da danes sprejemate vse konvencije o človekovih pravicah. Zanima me torej, ali ste s tem želeli povedati, da ste podpisali Ženevsko konvencijo o beguncih ali pa da jo nameravate podpisati. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje zadeva dejstvo, da ste pozabili omeniti eno zelo pomembno temo. Omenili ste sicer več pomembnih tem, ampak situacijo žensk v Pakistanu niste omenili. Omenili ste boj proti revščini. Opozoriti pa vas želim na to, da je izobraževanje žensk pomemben del boja proti revščini. Če izobrazite ženske, potem boste celotni skupnosti omogočili napredovanje. Tudi vprašanje nasilja proti ženskam je zelo pereče v Pakistanu in številnih drugih državah. Zato bi bila zelo hvaležna, če bi lahko več spregovorili o trenutnem stanju in o načrtih vlade, zato da bi izboljšali stanje žensk. Hvala. Hvala. Gospa Gomeš. Thank you. Minister, you were... Hvala. Gospod minister, vi ste bili zelo diplomatski. Sem diplomatka tudi sama, ampak trenutno sem v čevljih političarke, zato sem lahko odkrita. V Evropi imamo veliko dilemo in ne samo v Evropi. In sicer v zvezi z, z Pakistanom. Res je, vidimo potrebo potem, da bi pomagali Pakistanu in sodelovali s Pakistanom. Po drugi strani pa vidimo tudi, da ima Pakistan velike težave pri tem, da bi pomagal sam sebi. Mislim, da to ima opraviti z naravo vladanja in upravljanja. Zanima me, ali smo priča nečemu, kar je demokratično samo po imenu, ali nečemu, kar je dejansko demokratično. Pomislek je naslednji. Tisti, ki so izvoljeni, niso dejansko na oblasti, nimajo nadzora. Nadzor ima vojska. Vojaške strukture imajo vodilno vlogo. Zato se pojavlja toliko problemov. Kar zadeva odnos z Indijo, pa sem prva, ki se strinja da je Kašmir mednarodno vprašanje, na katero moramo najti mednarodni odgovor za to, da vprašanje rešimo. Pakistan pa ni pomagal pri prizadevanjih, da bi uvedli mednarodno posredovanje. Tukaj imamo v mislih vlogo, tistih, ki podpirajo teroristične napade proti Indiji. Kakor ste povedali sami, tudi sama velike upe polagam v demokratični dialog z Indijo. Vendar tega ne bomo mogli ohraniti, če po drugi strani podpirate teroristične napade v Indiji, kot je bil na primer v Bombaju in tako naprej. Enako velja za Afganistan. Gospod Arlaki je že povedal, da si z Afganistanom delite dolgo mejo, da imate skupno kulturo in jezik in tako naprej. Vprašanje pa se pojavi, kaj storiti glede umešavanja. Seveda se Pakistan umešava to umešavanje pa je lahko pozitivno ali negativno. Žal pa moram povedati, da je bilo večkrat negativno. Sama sem bila priča temu. V letih 97-98 je pakistanski veleposlanik v Združenih narodih na sestanke vodil predstavnike talibanov, ki so potem sodelovali na razpravah o Afganistanu. Mislim, da ste lahko torej pozitivni ali negativni. Mislim, da vlada ni na oblasti, da je pakistanska obveščevalna služba na oblasti in vojaške strukture. Tukaj mislim, da indijsko-pakistanski konflikt o Kašmirju predstavlja verjetno največji problem za svetovno varnost. Ne samo za Pakistan in Indijo, ampak za svetovno varnost. Govorimo o dveh jedrskih silah, ki nista podpisali NPT-a, torej pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, da ko je predsednik Obama spregovoril o tem, da bi morali imeti svet brez jedrskih orožij. pogodbo o neširjenju orožja bi morali še okrepiti. Strinjam se s tem, kar je povedala Emin Buskurt v zvezi z ulogo izobraževanja žensk. Se družba mora izobraževati ženske, tako se na edini način lahko borimo proti revščini. V Pakistanu so velike težave. nasilje proti ženskam je zelo razširjeno. To je povezano tudi z vprašanjem prisilnega dela otrok in delovskih pravic. To se bo vsekakor pojavilo tudi v sporazumu o tem, da bi imeli več uvoza iz Pakistana. To seveda zadeva človekove pravice, ampak tudi nelojalno konkurenco. V zvezi s človekovimi pravicami vas želim vprašati, še naslednje. Nisem bila tukaj, ko so govorili o Afganistanu. Namreč, borimo se proti smrtni kazni, zanima me. Kaj boste storili s 7500 ljudmi, ki jih čaka smrtna kazen? Odpovedali ste se sicer usmrtitvam, ampak največ ljudi čaka na usmrtitev v Pakistanu. Zaenkrat Pakistan ne izvaja usmrtitev, res pa je, da imajo pravniki velike težave pri tem, da ščitijo in branijo ljudi. Tudi nekateri evropejci so na seznamu tistih, ki bi jih morali usmrtiti. Vem, da ima Pakistan zelo sposobno in živahno pravosodje. Zanima me, kako bo demokratična vlada Pakistana dejansko rešila ta resen problem. Hvala. Thank you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 domnevam, da ste imeli v mislih negativno vmešavanje v Afganistanu. Povem vam lahko, da bi ta vtis morda lahko dobili v preteklosti, ampak stanje na terenu se je da do danes občutno spremenilo. Zunani minister Afganistana, lahko vprašate tudi predsednika Afganistana, ali poslance Afganistana. In pripričan sem, da bo njihovo mnenje danes drugačno. Namreč njihovo mnenje je, da imata Pakistan in Afganistan danes drugačno razmerje, drugačen odnos, ki temelji na zaupanju. In zaupanja je vedno več. To je zelo pozitiven razvoj dogodkov, ki se je začel odvijati v zadnjih dveh letih. Res je, imamo dolgo mejo 2600 km. Teren je zelo težaven in meja je zelo zlahka prehodna. Težko jo je upravljati, ampak v času, odkar država obstaja, nikoli nismo toliko vojakov uporabljali za upravljanje te meje. 150 tisoč vojakov je tam z nalogo upravljati mejo. 2000 izvidnic smo postavili ob meji samo zato, da bi izboljšali upravljanje meja. Danes imamo tridelno komisijo, tam je ISAF, pakistanske sile in afganistanske sile. Ta komisija usklajuje obmejne vprašanja. Do danes smo vzpostavili tri centre za nadzor meja tam je osebe iz vseh treh organizacij, zato da bi izboljšali upravljanje meja. Trenutno govorimo z Afganistanom o tem, da bi uvedli nove tehnologije, naprimer biometrični sistem in tako naprej, zato da bi izboljšali upravljanje meja v Afganistanu. Povem vam lahko tudi, da so bile v Afganistanu predsedniške volitve. Predsednik Karzaj in številni njegovi kolegi pa tudi kandidat, ki je izgubil volitve Abdula Abdula, vsi so javno povedali, da Pakistan tukaj ni posredoval, se ni umešaval. Nismo podpirali nobenega kandidata. Afganistanci se morajo sami odločiti, kdo jim bo vladal. Mi si želimo le prijateljsko vlado v Kabulu. Moramo izboljšati odnose s Kabulom. Zato vam lahko povem, da je prišlo do kvalitativne spremembe. Prej je Pakistan omejeval odnose na eno etnično skupino, to so paštunci in del talibancev prihaja iz te skupine. Danes pa so stvari drugačne. Govorimo z Tadžiki, z Hazari in tudi z drugimi etničnimi skupinami, ki so tradicionalno del severnega zavezništva. Gre za kvalitativno spremembo in to cenijo tudi Afganistanci, tisti, ki opozarjajo na ta vprašanja in tisti, ki so se pritoževali glede tega, danes priznavajo, da so se stvari zelo spremenile, odkar smo spremenili svoj pristop, kar zadeva Mamila. Zagotovim vam lahko, da v Pakistanu ni več proizvodnje maka. To vam lahko zagotovim. To je zgodba o uspehu. V Pakistanu smo izkorenili pridelavo maka. Vendar v Afganistanu je problem z mamili zelo pereč. Na to opozarjam že dlje časa. Na zadnjem sestanku pa so mi povedali, da to ni del NATO-vega mandata. Moje vprašanje pa je bilo naslednje. Zakaj potem ne bi razširili mandata in to vključili v mandat? Kaj ti uporniki uporabljajo denar, ki prihaja iz prodaje mamile? To je eden od virov, ki jih imajo. Ta problem moramo rešiti in sicer učinkovito. Zagotoviti moramo bolj regionalni pristop k temu vprašanju. Vprašali ste me tudi, kaj pa regionalna rešitev. Da, Pakistan danes priznava in zagovarja regionalno rešitev. Sodelujemo v več procesih, tristranskih procesih, kjer spodbujamo regionalne rešitve. Naprimer, Iran. Iran ima mejo z Afganistanom in Pakistanom. Kako bi lahko kar zanemarili Iran? Želimo zagotoviti stabilnost in mir v Afganistanu, zato se pogovarjamo tudi z Iranom. Po drugi strani imamo Tadžikistan, ki je prav tako pomemben sosed Afganistana. Imamo tristranski proces med Pakistanom, Afganistanom in Tadžikistanom. Imamo tudi tristranski proces z Združenimi državami, Afganistanom in Pakistanom spodbujamo tudi regionalni proces, štiristranski proces med Rusijo, Tačikistanom, Afganistanom in Pakistanom. Rusija ima svoj vpliv v srednjeazijskih državah. Je globalna sila in tudi regionalna sila. Regionalno so zelo prisotni, zato sodelujemo tudi z njimi. Prizadevamo si torej najti regionalno rešitev za Afganistan in naše mnenje je, da imate vi prav. To je dolgotrajna rešitev za Afganistan. Opozorili ste tudi na to, da sodelujemo s talibani in da je bil predstavnik talibanov. Vi, gospa Gomeš, ste to omenili, da je predstavnik talibanov sedel v enem od mednarodnih forumov. Lahko vam povem, da se je to zelo spremenilo. Danes je v Pakistanu jasno, da si ne želimo talibanizacije Pakistana. Če si ne želimo talibanizacije Pakistana, potem je prva stvar, ki jo moramo storiti, to, da zagotovimo, da ne bo prišlo do talibanizacije Afganistana. Če bodo talibani in njihov miselni okvir prevzeli oblast v Afganistanu, potem smo mi naslednji. Danes so na oblasti ljudje, ki nasprotujejo temu rednotam in temu načinu mišljenja. Danes je na oblasti v Pakistanu vlada, ki lahko govori z vami, ki vas razume, lahko govorite z njimi, lahko z vami splete tudi partnerstva. V Pakistanu imamo vlado, ki razume Evropsko unijo, ki je lahko prijateljica in partnerka Evropske unije in to je zelo pomemben razvoj. Omenili ste tudi vprašanje, kdo ima nadzor v državi. Je to vojska, je to pakistanska obveščevalna služba. Imeli smo vojaške vlade, imeli smo tudi vojaške posege v zadnjih šestih desetletjih naše države. Sam pa zastopam demokratično stranko in naša stranka konsistentno nasprotuje vojaški oblasti v Pakistanu. Ajub, Jezir, Mušaraf, sploh ni pomembno. Žal, ko so bili na oblasti, nas niso slišali. Bruselj nas preprosto ni poslušal, niti Washington nas ni poslušal. Takrat bi morali podpreti ljudi, kot smo mi. Mi smo zahtevali demokratične institucije, demokratično vodstvo, podporo vladi v eksilu. To je tisto, kar potrebujemo za to, da oblikujemo demokratično kulturo v Pakistanu. Danes se je na srečo to že zgodilo. Vi, tudi evropejci, ste odigrali svojo vlogo in zato smo vam hvaležni. Poslali ste svoje spremljevalce, opazovalce, nas je bilo strah, nismo vedeli, ali bomo lahko zagotovili enake možnosti za vse na volitvah, ampak z vašim posredovanjem in z vašim zanimanjem smo to dosegli. Zato lahko danes sedim tukaj. Če vas ne bi bilo, potem mene danes ne bi bilo tukaj. Hvala vam. Ampak storiti moramo še več. Zagotavljam vam, demokracija se bo začela razvijati in politično vodstvo bo vedno močnejše. Ustava Pakistana je jasna. Vojska ima ulogo in njihova vloga je jasno opredeljena v ustavi. Igrati morajo samo tisto vlogo. Vendar, upravljanje države je v rokah izvoljenih predstavnikov ljudi, ki pridejo na oblast na podlagi svobodnih volitev. In tudi tukaj, še enkrat smo partnerji. Zakaj ne bi bili partnerji še naprej, da bi se razvili še naprej, da bi razvijali odnos in pomagali drug drugemu? Poskrbeli bi, da bi institucije delovale v skladu z političnim vodstvom. Povem vam lahko tudi, če sem pošten, da je na oblasti oseba, ki nadzira prehod v demokracijo. Vojaško vodstvo je pod nadzorom posameznika, ki spodbuja ta proces. Določa tudi linijo izvoljene politične vlade seveda, vse skupaj traja nekaj časa. Oblikovati moramo kulturo, ki že desetletja ni prisotna v Pakistanu. Svet podpira, se vključuje in jih financira. Stare navade so takšne, da se jim težko odpovemo, ampak smo v procesu tranzicije, prehoda, s časoma mislim, da se bo demokracija okrepila ostati moramo trmasti in potrpežljivi. Ampak skupaj nam bo uspelo, to vam lahko zagotavljam. Spregovorim lahko tudi o vlogi žensk. Več izobraženih žensk imamo v parlamentu. Ena sedi tukaj. Senatorka je prav tako na obisku v Bruslju. Ko smo se pripravljali na obisk v Bruslju, sem vas vprašal, oziroma sem, ji, sem jo vprašal, ali bi ona imela kakšno predstavitev. Vprašala me je, zakaj. Moj odgovor pa je bil, da mora imeti predstavitev zato, da pokaže, da so tudi ženske izobražene. Danes imajo ženske večjo vlogo v Pakistanu. Poglejte si gibanje pravnikov, poglejte si kako pomembno vlogo imajo ženske pravnice v Pakistanu, kako nevladne organizacije delujejo v Pakistanu. Več nevladnih organizacij vodijo ženske. Tudi vladne uslužbenke so ženske in imajo pomembno vlogo. Sodnice, arhitektke, inženerke, diplomatke. Danes imamo veliko pakistank, ki nas zastopajo v evropskih prestolnicah. Ponosni smo na nje in upravljajo odlično vlogo. Poglejte si vodilno vlogo, ki jo je igrala Benazir Buto. Uprla se je diktatorskemu režimu takrat, ko ji nihče ni želel niti prisluhniti. Trkala je na vrata in ljudje niso imeli časa za njo, ampak bila je trmasta, ustrala je. Zato je na koncu plačala z življenjem in to je najvišja cena. Vendar, res je, navedli ste nekaj primerov, ampak ti primeri so v manjšini, večina ni tega mnenja. Celo islamska kultura ne podpira tistih skrajnosti, ki se dogajajo. Vera tega ne dovoljuje, zakon tega ne dovoljuje, ustava tega ne dovoljuje. Zato se s tem strinjamo z vami. Jedrsko vprašanje? Da, mi smo danes jedrska sila, ampak to je popolnoma ulogi obrambe. Nimamo agresivnih teženj, to je samo obrambni mehanizem. ena od držav v regiji, je drugačna. Vemo, kako velika je in ustrezno smo morali ukrepati, ampak žal imamo s to sosednjo državo nameščene jedrske dogovore, ki smo jih sklenili. Ne glede na to, da imamo različne mnenje o številnih stvarih, lahko povem, da sta obe strani ravnali v skladu s temi dogovori. Moram biti pošten, tudi druga stran je ravnala tako, kot je treba. Vemo, da je to zelo napeto vprašanje in povem vam lahko, da ko je spregovoril predsednik Obama v Washingtonu, je bil Pakistan prav tako povabljen. Bili smo udeleženi, soglasje je bilo, da bo nacionalni komandni štab v Hortju in varnostni sistemi, da je vse skupaj tako varno kot v katerikoli drugi državi. To torej priznavamo in poznamo vaše razmišljanje. In še nekaj, kar ste povedali vi, gospod Boskurt, omenjali ste človekove pravice vedno je manevrski prostor za izboljšave. Trenutna vlada pozna problem človekovih pravic in si jih prizadeva izboljšati. To so pravice žensk, pravice manjšin, govorili ste o delu otrok in o drugih vprašanjih. Govorili ste tudi o smrtni kazni. V, razpra- v državi o tem poteka razprava, ali bi morali imeti smrtno kazen ali ne. Številne države imajo smrtno kazen, tudi nekatere zvezdne države Združenih držav Amerike imajo smrtno kazen. Po drugi strani pa obstajajo države, ki so tudi na intelektualni ravni proti temu. Sklepa še nismo dosegli o tem, ampak pravniki obstajajo in 7500 ljudi, ki čakajo na usmrtitev, prav gotovo ima svoje zastopnike in zagotavljam vam, da bodo deležni ustreznega postopka. Človekove pravice poznamo, spoštujemo, poskusili smo jih že izboljšati, poskusili smo tudi ravnati v skladu z mednarodnimi normami in praksami, poskušali smo tudi podpisati mednarodne sporazume o tem. Omenili ste begunce. Rezultate Pakistana cenijo in priznavajo številni v svetu. Celo danes je v Pakistanu okrog 3 milijone beguncev iz Afganistana. Svet pogosto pozablja na nje, ampak mi jih podpiramo, mi jim pomagamo. Več kot 100 50 tisoč afganskih študentov, mladih punc in fantov istih begunskih taborišč sodelujo v našem izobraževalnem sistemu. 6 tisoč študentov, prav tako iz begunskih taborišč, dela oziroma se udeležuje izobraževanja na univerzah in fakultetah v Pakistanu. Glede na to, kakšne sredstva imamo na voljo, delamo vse, kar lahko. In še nekaj. omenili ste tudi vprašanje terorizma in bombaja. Bil sem v New Delhiu, ko se je zgodil ta grozovit dogodek. Kaj sem počel tam? Tam sem bil zato, da bi gradil mostove, da bi si prizadeval za razumevanje. Bil sem tam, da bi jih prosil za to, da bi našli možnost napredka, o naših vprašanjih. Incident se je zgodil, naša reakcija pa ne sme pomeniti hm, zaključka sodelovanja. Ne sme biti avtomatske reakcije, ampak prizadevati se moramo za več sodelovanja. Zakaj? Zato, ker terorizem ni več specifičen za posamezne države. Ni res, da je samo Indija bila prizadeta zaradi tega, tudi številne druge države v regiji trpijo zaradi terorizma in mi smo ena od teh držav. Mi smo se morali spopasti z več terorističnimi napadi v Pakistanu v zadnjih letih, kot Indijci sploh sanjajo. Danes je javno mnenje v Pakistanu takšno, da se zaveda negativnih posledic terorizma gospodarskih posledic terorizma, socialnih, družbenih, političnih posledic terorizma. Zato smo zelo pripravljeni sodelovati z njimi in to bomo tudi storili, takšen je naš namen. To je skupni sovražnik in potrebujemo skupni pristop za to, da se spopademo z istim sovražnikom. Kašmir. To je vprašanje ki je dobro znano in tudi vi ste to povedali, da je to mednarodni spor. Povedati želim, da obstajajo mednarodne zaveze k temu, tudi resolucije Združenih narodov, obstaja pot naprej, pripravljeni smo sesti za pogajalsko mizo in problem rešiti, če je mogoče z mirnimi pogajanji. Hvala. Well, <clears throat> Hvala lepa, vaša ekscelenca. Res to je bila lepa priložnost, da se pogovorimo o številnih točkah, ki nas vse zadevajo. Upam, da sta obe strani zadovoljni. Sam sem omenil svojega odbora. Prav tako lahko to povem in upam, da so zadovoljni tudi drugi kolegi. Hvala lepa vaša ekscelenca in hvala lepa celotni delegaciji za ta obisk. Želim vam veliko uspeha spet vami. Je še dolga pot, ampak mislim, upam, da bomo na koncu vsi uspeli. Želim vam vse najboljše pri tem. Hvala. Uh, Hvala lepa. Glede 18. v Štrasburu, med 7. in 9. uro zvečer, bomo glasovali o nagradi Saharov, potem med 5. in 6. popovdne. 19. pa bomo imeli sestanek z generalnim sekretarjem OZN Bankimunom. Samo toliko, da veste, kolegi in kolegice.